Good morning, everybody. I think we are just about ready to start. Uh, I'm very pleased that I can open the panel number three. Predlagam, da začnemo s tretjo panelno razpravo skupne parlamentarne uh, seje. Sem Gesine Meissner in sem nemška evroposlanka. Obenem pa sem tudi eh, članica odbora za enako spolov in tudi eh, odbora za socialne vprašanja. Zato sem najbrž bila izbrana kot prva predsedujoča. Naša prva tema je danes, eh, danes zaposlovanje in socialno-demografski trendi. Morda že vse poznate, ampak vseeno naj povem še enkrat, da je celotna seja tolmačena v 21 jezikov. Mislim, da malteščina ni vključena, ampak ta danes ni potrebna. Tako da vsi lahko se vključite na svoj kanal in slišite svoje tolmačenje. Rada bi seveda želela pozdraviti med nami našega poročevalca, gospoda Ježoslava Augustina. Iskreno upam, da sem pravilno odgovorila vaše ime. Ta bo podal petminutni uvod, ampak predtem naj poraz, razložim še naša navodila. V, v vaših materijalih imate tudi posebne obrazce, eh, za, s katerimi zaprosite za čas za govor. Če že zdaj veste, da boste po uvodnih besedah govornika želeli spregovoriti, prosim izpolnite obrazec, na podlagi katerega bo sekretarjat pripravil seznam eh, govornikov in potem eh, boste ste lahko imeli besedo. Se pravi, lahko se še zdaj pripravite, eh, če želite spregovoriti po uvodnih besedah. Se pravi, to so bile uvodne besede sedaj z moje strani, sedaj pa predajam besedo gospodu Ježislavu Augustinu, da eh, poda svoj vod. Hvala. Pani przewodnicząca,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 Morali bi ponovno opredeliti koncept solidarnosti med generacijami. Danes je ta medgeneracijska solidarnost eh, pot, ki ni samo enosmerna. Mladi morajo pokazati, da so solidarni do starejše generacije, ampak tudi starejše generacije morajo pokazati svojo solidarnost do mlajših generacij. Generacija med 30 in 40 eh, leti, dan, včasih jo imenujejo tudi generacija X, je znašla v težki situaciji. In to moramo upoštevati tudi pri zaposlitveni politiki. Gre namreč za generacijo, ki eh, mora iz, eh, izživeti svoje ambicije, mora biti zmožna služiti denar, obenem pa mora tudi plačati prispevke eh, za pokojnine, eh, tako zase, kot za svoje starše in eh, prejšnje generacije. Gre pa tudi za generacijo, ki ima le malo otrok. Kar pomeni, da njihovi otroci ne bodo eh, tako poskrbeli za nje. Staranje prebivalstva ni samo evropski problem. Tukaj gre tudi za človeško dostojanstvo in ponos. Evropska politika, gospodarska in socialna je namreč uspešna v svetu in predstavlja nekakšno zgodbo o uspehu. Da bi izboljšali demografsko situacijo, bomo zato morali ne samo poskrbeti za starejše generacije, ampak uh, povečati bomo morali tudi stopnjo rodnosti, morali bomo obnoviti demografsko strukturo. Le to je edina možna smiselna strategija, ki bi dolgoročno politično omogočila boljše stanje in zato jo moramo povdariti. Ni veliko, eh, niso vse države, kjer je rodnost nizka. Slišali smo, kakšno je stanje v Združenem kraljestvu v sklopu prve in druge eh, plenarne razprave. Tam so govorili celo o eh, prevelikem številu prebivalstva. Kaj narediti v takšnem primeru? Če si pogledamo razne rešitve eh, v Združenem kraljestvu, v Franciji, na Irskem, v Nemčiji in druge, kako se lahko naučimo iz teh izkušenj? Študije kažejo, da se otroci rojevajo v zvezah, znotraj katerih Eh, poskrbi država za enakost med skol, spoloma, znotraj katerih so družinske obveznosti pravično razporejene, znotraj katerih eh, lahko uskladimo osebne in druž, eh, družinske Eh, odgovornosti, ampak tudi tam, kjer se podpre družine, ki želijo poskrbeti za odraščanje svojih otrok. Demografska politika, politika demografske obnove, eh, družinska politika stanejo. In prav zaradi tega se moramo vprašati, ali evropska sredstva, in evropski programi niso tisti, ki bi morali bolj podpreti tiste države in tiste pokrajine, ki se želijo posvetiti tej politiki. Včasih je sredstvo le malo, zato eh, tega ne zanikam, je vse to težko. Na podlagi prve razprave vemo, da vsi menimo, da bomo demografske izzive najbolje rešili tako, da bodo starejše osebe dlje časa delale. Ampak to je smiselno le v tistih primerjih, ko bomo razvili primerno zaposlitveno politiko za te osebe. Nobenega dvoma ni, da to ni samo vprašanje, ki se dotika trga dela. Tukaj moramo imeti mešano politiko, moramo imeti horizontalen pristop pri katerem moramo upoštevati tudi inovacijo, moramo tudi razmišljati o eh, socialni podpori in varstvu znotraj regionalne politike. Poleg tega se moramo zavedati, da je današnji trg dela povsem drugačen, kot je bil eh, pred desetletji, pa tudi kakršen je bil pred eh, kakšnim letom. Svet se zelo hitro spominja in tudi relativno mlajše generacije. imajo vse več težav zaradi tega, ker obstaja določena uh, konkurenca, obstajajo starejše osebe, ki z njimi uh, tekmujejo za ista delovna mesta. To je nekaj novega. Uh, to predstavlja tudi precejšen izziv za starejše osebe. Če ne bomo imeli posebnih programov usposabljanja za tretjo, tretje življenjsko obdobje, ne bomo mogli omogočiti tem osebam, da bi dlje delala. Prožna varnost je metoda, ki je eh, delovala med ženskami in med mlajšimi, ko je šlo za zaposlovanje. Gre za pozitivno rešitev še posebej eh, pri tistih ženskah, ki se jim bliža upokojitvena starost, ki morajo skrbeti za svoje eh, starše, za svoje stare starše. Ženske so tiste, ki ponovadi za to poskrbijo. Živimo v času krize vse to, kar se dogaja na konjunkturi, vpliča, vpliva tudi na brezposelnost. Brezposelnost je prizadela še posebej starejše osebe in ženske. In tako se oddaljujemo od tistih ciljev, ki smo si jih zadali v strategiji Evropa 2020. In prav zaradi tega moramo poiskati način, da bodo lahko starejši, še posebej ženske med njimi, obdržali razne ugodnosti iz sistema socialnega varstva. Ni nastopil čas, da bi posegli in oklestili ta sistem. Tukaj pa so ovire, ki jih je treba premagati. Eh, tukaj treba premagati težavo, ki je nastala zaradi nepripravljenosti za poslovanja starejših oseb. Pred nedavnih smo izpeljali študijo na Polskem, znotraj katere smo gotovili, da celo velike multinacionalke le s težavo razumejo, da bi morali znotraj svoje zaposlitvene politike upoštevati tudi starost zaposlenih. Polska, tako kot Italija, imata različne eh, izkušnje pri aktivizaciji eh, delovnega prebivalstva. Če si pogledamo tiste skupine, ki so prikrajšane, ugotovimo, da so poleg starejših oseb v tej skupini tudi ženske. In na tem področju imamo tudi nekatere dobre izkušnje znotraj katere se poskrbi za tako imenovano socialno zaposlovanje prek eh, raznih zaposlitvenih centrov, poskrbimo za zaposlovanje eh, raznih kategorij oseb. In morda bi bilo smiselno tudi na evropski ravni spodbujati uh, tako imenovano socialno ekonomijo. Na polskem obstaja poseben program, ki se imenuje 50, s katerim pomagamo starejšim osebam. Znotraj tega programa smo imeli različne uspehe. Ta program se je začel. Žal pa zaradi krize ne bomo mogli doseči zastavljenih ciljev, potrebovali bomo nove spodbude. Evropska unija ima dva temeljna instrumenta za podporo državam članicam, zato da bi lahko regije dosegle socialne cilje. Prvo finančno orodje je Evropski kohezijski sklad. Tu smo slišali določene načrte, da naj bi izdatke za vse politike kohezije omejili. Ampak bojim se, da bo to zadevalo tudi ta Evropski socialni sklad. In mislim, da ne moremo pristati na zmanjšanje sredstev v Evropskem socialnem skladu. Kajti, če danes ne bomo ukrepali na trgu dela, če ne bomo danes uspeli pripraviti odgovor na demografske izzive, potem bodo stroški v prihodnosti bistveno višji, kot pa morebitne, morebitne prihranki. In to ne pomeni, kot eh, pravi Evropska komisija, da bi morali iskati zgolj načine za izboljšanje učinkovitosti in tudi za omejevanje števila prioritet v Evropskem socialnem skladu. Druga metoda pa je odprta metoda koordinacije. To je drugo orodje, ki je na voljo. Če naj bi to ne bila ena od eh, evropskih metod zbiranja statističnih podatkov, kot nekateri pravijo, potem mislim, da je treba oblikovati jasne zahteve tistih, ki želijo sodelovati in prispevati k evropski socialni politiki. Potrebe starejših oseb so zelo raznolike, kajti tu gre za osebe od 50. pa do 90. ali več let starosti. Gre za staranje prebivalstva, ki zahteva tudi zdravstvene sisteme in pa sistem oskrbe starejših. In eh, upanje, da bomo družine lahko usposobili za oskrbo, mislim, da je nesmiselna, kaj ti je možnosti za sorodstveno oskrbo so vse manjše in zato moramo države članice pospodbujati k razvoju sistema dolgoročne oskrbe, kajti vedno bolj se moramo zavedati, kako draga je institucionalna oskrba. Morda je Evropski socialni sklad, in to je nekaj, kar je že bilo izpostavljeno, sklad, ki ne bi smel biti omejen zgolj na tako malo mehke projekte, temveč bi morali tu uporabljati sredstva tudi za izgradnje tako imenovane socialne infrastrukture. Če bo dobro organiziran trg dolgoročne oskrbe, dejansko trg storitev, potem bo to potrvalo razvoju popolnoma novega gospodarskega sektorja. V sektorju socialnih storitev imamo v nekaterih državah, kot je naprimer Poljska, v zadnjem času največ novo nastalih podjetij. Če želimo zminimizirati stroške za <clears throat> sistem socialne oskrbe na dolgi rok, moramo podpreti razvoj tega trga, kajti ta trg lahko poskrbi za resnično ogromno količino delovnih mest, ne le na Polskem, ampak v vseh državah članicah EU. In to zelo zaželjenih delovnih mest, ker v veliki meri obstajajo možnosti zaposlitve, predvsem za ženske, ki se bližajo upokojitvi. Prav tako bo to zmanjšalo pritisk na izdatke V zdravstvu starejše osebe imajo seveda še vedno velik potencial. In eh, v prispodobi povedano, moramo dobro in eh, modro izkoristiti to energijo, ki se zbira na vrhu tega vala, se pravi vala, v katerem beležimo prirast starejših oseb. In tudi to lahko služi razvoju. prihodni, prihodnje leto je leto aktivnega staranja in eh, mi na Polskem želimo v okviru različnih programov predvsem dati povdarek na izobraževanje. Naši partnerji bodo predvsem tretje univerze, univerze za tretje življenjsko obdobje. Te nevladne organizacije so začele z delom v Franciji eh, in na Polskem imamo zdaj že 300 takšnih univerz, ki izkoriščajo potencijalni intelektualni potencial starejših oseb, prav tako pa izvajo kulturno, turistično in predvsem integrativno funkcijo in eh, tvorijo medgeneracijske vezi, preprečujejo osamitev in morda je to nek pokazatelj tega, kako bi veljalo delovati, da bi na področju politike za starejše prebivalstvo aktivirali to starejše prebivalstvo samo. Kajti v vseh državah, članicah EU, ugotavljamo, da je raven sodelovanja starejših oseb zelo, zelo nizka. In tudi tu bi bilo smiselno pogledati rešitve evropskih držav, ki sprejemajo odločitve v zvezi s starejšim prebivalstvom z njihovo udeležbo in ki predvsem tudi spodbujajo organizacije za samo pomoč. Na to temo in na temo drugih vidikov demografskega razvoja na področju zaposlovanja in enakih možnosti je, mislim, da tema, o kateri bomo danes še veliko govorili. Hvala lepa. Ja, Najlepša hvala, gospod Augustin. Najlepša hvala za to predstavitev. Mislim, da je bilo zelo koristno, da je bila ta predstavitev pred razpravo. Sedaj pa imamo uro in 15 minut za plenarno razpravo. Nekateri so že zaprosili za čas za govor. Preden pa začnemo, naj povemo, da v primeru, da bomo imeli dovolj priglešenih besedi, Eh, omogočamo razpored, da imamo najprej dva predstavnika nacionalnih eh, parlamentov, enega europoslanca in tako naprej. Eh, če, potem imamo pa še tukaj modri kartonček, če želite zaprositi eh, za možnost, da postavite vprašanje prejšnjemu govorniku. V tem primeru potem lahko oseba, ki je govorila pred vami, odgovori v sklopu 30 sekund. Sedaj pa predajam besodo eh, gospodu De Croju iz eh, belgijskega parlamenta. Okay. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Dobrodošli tu v Bruslju. V moji politični karieri, 44 let sem že v parlamentu namreč, sem eh, imel izkušnje, sem bil minister za izobraževanje in pa potem tudi minister za pokojnine. In uh, moram reči, da se lahko samo strinjam s številnimi strmi, ki jih je gospod Augustin dejal. Kot prvo, seveda potrebujemo mlade, ženske eh, in pa starejše osebe, ki bodo imeli delo. Ženske, zaposlene ženske, so pogosto v položaju, ko upravljajo dve, dva poklica. Poklic eh, matere, žene, družice in pa potem je tu seveda tudi služba. In zato je možnost eh, otroškega varstva ključnega pomena, če želimo izboljšati stopnje zaposlenosti žensk. Kar zadeva mlade, je ta problem bistveno bolj kompleksen. Imamo ogromno mladih, ki prihajajo k nam iz držav pogosto dare stran od Evrope in eh, ugotavljam, da je izobraževanje mladih, če tudi so postali belgici, državljani, pač ene od naših držav, zelo kompleksno in težavno področje, kajti šole niso popolnoma pripravljene na izobrazbo teh mladih in nezaposlenost med mladimi v številnih evropskih državah je najbolj razširjena med eh, prvo in drugo generacijo priseljencev, ki se niso uspeli ustrezno poklicno hm, prilagoditi oziroma usmeriti v šolah. Pri starejših osebah pa je ključni problem ne ta, da bi jih pač eh, povabili k zaposlitvi v Belgiji tudi nova vlada vsekakor stremi k temu, da bi ljudje delali dlje, da bi stali manj z vidika socialne blagajne, ker je treba vedeti, da je 64 odstotkov naše potrošnje na socialnem področju namenjene ravno pokojninam. Ampak seveda potrebujemo zaposlitve in eh, delodajalci so tu nekoliko dvomih, kaj ti starejši osebe, ki delajo dlje, stanejo več in v obdobju, ko je nujna konkurenčnost, ko se soočamo s krizo, se ljudje, delodajalci najraje znebijo starejših in na ta način dobijo dostop do mladih eh, delavcev. Predsedujoča prekinja, pozabila sem omeniti, da imate tri minute za vprašanje. Tako da predlagam, da preidete torej, k vprašanju, kajti tudi drugi želijo besedo. Ja, edini način je, da se morda ura začne premikati. Ves čas že spremljam, da se ura sploh ne premika, tako da eh, zato stvar traja toliko, kot traja. Skratka, vprašanje je enostavno. Kaj storiti za izobrazbo, predvsem mladih, ki prihajajo iz tujine? Kaj storiti za to, da se tudi zmanjša eh, krivulja nagrajevanja starejših, da bodo postali cenejši, ko so stari 60-65, ne pa dražji. Eh, to moramo torej spremeniti. In potem kaj storiti za ženske, kajti ženske upravljajo ponavadi dve eh, deli, eno delo doma, drugo delo v službi. In še ena stvar, da bom govoril še v svoji materinščini. Četrtina vseh voljivcev je starejša od 60 let. V demokraciji pač številke štejejo. Četrtina naših voljivcev je starejših od 60 let. Torej, vedno več pozornosti se samo po sebi namenja starejši generaciji. Možnosti so, zato da tudi starejše osebe vključimo v razvoj. In eh, to velja tudi za države v razvoju, kajti veliko ljudi je nad 65 letom starosti, ki verjetno želi sodelovati tudi z tega vidika. Tako da hvala lepa za to zelo zanimivo razpravo. Mislim, da se moramo teh stvari vsega korlotiti, če ne bomo postali država zatona. Ja, eh, ni problema, da ste govorili dlje, ker ni bilo toliko prošen za besedo. Eh, tako, zdaj pa mislim, da bi morali dati gospodu Augustino možnost, da odgovori na ta vprašanja. Izvolite. Napevno njim. Ja, vsekakor je dejstvo, da nimamo ene same vse evropske možnosti za odgovor na to vprašanje, tako kar zadeva izobraževanje migrantov, kako tudi kar zadeva starejše osebe. Vsekakor mora to biti eden od ciljev odprte metode koordinacije, da v okviru izmenjave izkušenj poiščemo najboljše rešitve, ki vsekakor so v vsem bogatstvu naših držav. Ko gre za spodbujanje starejših oseb, ki so dražje na trgu dela, potem eh, moramo kot prvo s tem eh, razmišljam nekoliko polemizirati, se pravi, v kakšni meri dejansko stroški prilagajanja delovnih mest, stroški prekvalifikacije, stroški poučevanja uporabe novih tehnologij dejansko predstavlja višji strošek kot pri mladih. Treba pa je tudi vedeti, da je pogosto to trajnejša investicija. Starejši delojemalci so pogosto lojalnejši svojim delodajalcem. Na njih eh, se lahko bistveno bolj zanesemo. Eh, izkušnje kaže, da so starejši delavci manj na bolniški odsotnosti na dopustu kot eh, mlajši. Prav tako so delovi malci, starejši delovi malci, bistveno bolj odzivni na potrebe delodajalcev. Kljub temu pa naše izkušnje kažejo, da če podpiramo zaposlovanje starejših, to ima določene pozitivne posledice. Ko smo uvedli ta program solidarno, generacijska solidarnost 50 plus, tu je prišlo do pozitivnih sprememb, no ampak zdaj eh, žal imamo ponovno val starejših oseb, ki nimajo dostopa do trga dela in to pomeni, da moramo predvsem delodajalce izobraziti, da, ne, da se ne odrekajo zapustiti starejših oseb prehitro. Modri karton, gospa predsedujoča. Hvala lepa za ta odgovor. Izvolite po postopku modrega kartona. Izvolite, če se lahko predstavite in potem zastavite vprašanje. Andrzej Galževski z Polskega sejma. V moji poslanski pisarni se zglesi veliko ljudi, starejših od 50, ki izgubijo zaposlitve in, po, in ki po dolgih mesecih iskanja ne najdejo nove zaposlitve in so na nek način izrinjeni z trga. In to je nekoliko nasprotju s tem, kar je dejal kolega, da je vse lepo. Ne, ni. Ni vse tako krasno. In uh, delodajalci, s katerimi imam uh, stik, tudi zaposlujejo ljudi, ki so že upokojeni, ker so stroški dela nižji, ker jim ni potrebno plačevati socialnega zavarovanja. In to je v bistvu edini razlog, zakaj zaposlujejo te ljudi. Uh, vse ostalo, da so starejši del lojalni delodajalcu, da so manj na bolniški, to je nebistveno. Bistveno je, da so stroški za delodajalca nižji in zato pač delodajalci radi zaposlujejo starejše osebe. Hvala. Hvala, gospod Augustin, bi odgovorili. Ja, spoštovani kolega, mislim, da se to sploh. Uh, zato sploh ne nasprotuje temu, kar sem delal. Dejal sem, da je po prvem uspehu zdaj ogromno ljudi, ki je zopet izgubilo delo. In eh, dejstvo je, da težave so. Govoril sem tudi o želji potem, da bi zmanjšali stroške dela in to je v tem našem programu generacijska solidarnost 50+, kajti dejstvo je, da nikakor politika zaposlovanja starejših ni poceni. Hvala, naslednja govornica je gospa Beres, poslanka v Evropskem parlamentu in predsednica odbora za zaposlovanje in socialne zadeve. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča oziroma gospe predsedujoči. Hvala tudi polskemu predsedstvu za to priložnost, da spregovorimo Evropski parlament z Evropskim parlamentom. Eh, parlamentom, skoraj nacionalni parlament in Evropski parlament, o tej temi, ki je žal tako zelo aktualna. Gospod eh, poročevalec, zelo všeč mi je bilo, kako ste izpostavili vprašanje izobraževanja in pa staranja prebivalstva, se pravi vloge, ki jo mora naša družba priznati starejšim. Vse to, kar govorimo v državah članicah o medgeneracijski pogodbi, o medgeneracijski solidarnosti, vse to mislim, da je nekaj, kar mora zaživeti tudi na evropski ravni. No in v tem kontekstu bi nekoliko povezala našo razpravo z dejanskostjo pogajanj na ravni skupnosti in na razprav, ki nas čakajo v prihodnih mesecih. Do neke mere se je to že začelo, gre pa za tole. Gre za prihodnjo finančno perspektivo. Kaj ti včasih eh, slišimo visoko reteče besede, kaj vse je treba storiti in vsi se strinjamo, vse je lepo in krasno. Ampak potem, ko pa na vrata potrka realnost, pa stvari postane nekoliko bolj zapletene. Tako da morda je eh, na nas, da se lotimo te realnosti, kaj ti mi kot Evropski parlament, vi kot nacionalni parlamenti bomo o tem vsekakor morali govoriti. No in iskreno povedano, ta prihodna razprava se bo vrtela okrog finančne perspektive. Vsi vemo, to je vedno nek velik dogodek, to se konča ko, po, zelo pozno na svetu z kriki in prepiri in ne vem čemu vse. Ampak eh, mislim, da tudi tokrat ne bo nič drugače. Ampak parlamenti si moramo biti na jasnem, da smo na začetku tega mandata z novo komisijo sprejeli strategijo EU 2020. Mislim, da se vsi strinjamo, da je to dobra strategija. Tudi z vidika naših kohezijskih ciljev in tudi upoštevajo demografske izzive, o čemer govorimo danes. Če torej smo mnenja, da je ta strategija dobra, potem se moramo zdaj vprašati, kako bomo to financirali. In tu vidim nevarnost tega, da na nacionalni ravni šefi vlad in držav razlagajo, ja, v vsakem primeru je to nujno, rešiti moramo naš problem državnega dolga in zato ne bomo zdaj financirali dodatno še nekih politik skupnosti, ker to ne služi nečemu, da je treba vrčevati povsod. In jaz lahko povem, da če bomo to storili, potem so naši cilji kohezivnosti, medgeneracijske solidarnosti, prizadevanj v smeri izobraževanja, kar je najboljši način za to, da bo Evropska unija eh, lahko kos izzivom, ki so pred nami, vključno z globalizacijo, potem bomo vsekakor izgubili, če se tega ne bomo zavedali. Zato, zato mislim, da moramo biti dovolj pogumni in delati skupaj in reči, da tu v tem kontekstu preprosto moramo hoditi z dvema nogama po tleh. Z eno nogo seveda moramo stopati v smer zmanjšanja javnega dolga z drugo nogo pa moramo vsekakor stopiti v smer investicij v prihodnost. In če želimo naložbe v prihodnost, potrebujemo po eni strani proračun skupnosti in po drugi strani proračun držav članic. Potrebujemo sinergijo med enim in drugim in zato je pomembno, da ste vi na naši strani in da podpremo zamisel o močnem evropskem proračunu, kateri na ta način bomo vsi pridobili glede na cilje, ki smo se jih zastavili. In vprašanje je, ali se strinjate s tem in ali menite, da lahko sodelujemo v to vrstni dinamiki. Hvala. Ja, mislim, da, to da je to vprašanje zelo enostavno. Odgovor pa morda ne. Gospod Augustin, izvolite. Ja, res je, prav imate. Ko pravite, da je bilo veliko pozivov v mojem nastopu, vsega, kar sem izpostavil, da je izvedba teh predlogov draga, nekakor ni poceni, tako da, kar zadeva razpravo o evropskem proračunu, se moramo vprašati, kako bodo ta, ti izzivi, ki se odražajo v strategiji EU 2020, eh, dejansko tudi zaživeli, kako jih je možno realizirati. Kot prvo sem tu pozval k temu, da če drugega ne, da vsaj ne zmanjšujemo obsega sredstev namenjenih socijali na ravni EU. Kot drugo, in to bi rad eh, zelo povdaril, ne izmikajmo se razpravi o potratni potrošnji evropskih sredstev. Tudi v socialni politiki, v evropski socialni politiki, ne, ni vse tam, kar bi sodilo tam. In eh, zato bi bilo dobro, da komisija opravi pregled teh ciljev, da se ozdravotočimo na najpomembnejša vprašanja in da črtamo vse tisto, kar dejansko ni učinkovito ali je premalo učinkovito. V prejšnjem panelu smo govorili o tem, da ta ogromna evropska sredstva seveda zagotavljajo na deset tisoče delovnih mest, ampak če vse to porazdelimo na države, vidimo, da to ni prav veliko na posamezno državo. Učinkovitost teh eh, izdatkov na področju sociale je nekaj, kar lahko izboljšamo in to vsekakor mora biti nekaj, za čime bomo stremeli. Druga zadeva pa je ta. Ja, dejansko, morda pri iskanju nekih prihrankov, določene cilje, ki so zapisani v strategiji, pustimo ob strani. Še več, lahko se zgodi, da bo prvo področje, kjer bomo iskali prihranke, ravno socialna politika. Meni se zdi, da ne le evropske države gledajo v oči bankrotu, ampak eh, menimo, da je blizu bankrota tudi naše prepričanje, da lahko katerakoli država v Evropski uniji sama reši svoje probleme, vključno s socialo. Zato toliko bolj menim in eh, mislim, da je to tudi bil poziv moje predgovornice, da bi si morali prizadevati za to, da to, kar nam je skupnega, rešujemo skupaj, ne pa ločeno, ker to pač preprosto ne bo dalo rezultatov. Hvala lepa, gospod Augustin. Naslednji govornik je gospod Kelvin Hopkins iz uh, spodnjega doma britanskega parlamenta. And, uh, Najlepša hvala. Veliko veselje mi je, da lahko spet spregovorim. Rad bi se zahvalil gospodu Agostinu za njegove zelo uh, eh, korisne in dobre vodne besede. Govorimo o medgeneracijski solidarnosti, o mlajših, ki podpirajo starejše in tako naprej. Sveda si želimo, da bi več starejših delalo, da bi bilo več žensk zaposlenih, to bi pomagalo. Podariti pa moram, da eh, so socialne države osnovane na polni zaposljivosti, tako da porazporeditev ni tista, ki bi eh, porazporedila delo med mlade in stare, eh, med tiste, ki imajo otroke, ki jih nimajo in tako naprej. Videti bi jo morali kot porazporeditev prihodkov na različne dele življenja, kar pomeni, da ko recimo delamo, plačujemo davke in potem dobimo, recimo, ko smo starejši, pokojnine iz tega oziroma, ko smo mlajši, se šolamo iz tega in tako naprej. Polna zaposljivost, ki sem omenil že včeraj, je problematična v tem trenutku. Ko porazdeljujemo iz nekega dela življenja v drugi del življenja, um, se izognemo jezi zaradi tega, ker plačujemo davke za to, da plačujemo drugim. Plačujemo namreč za družbo, kateri del smo sami. Državne pokojnine, ki temelijo na prispevkih, uh, omogočajo, da če vsi plačujemo vse te scheme, ne, uh, nismo uh, jezni zaradi tega, zaradi tega, ker na, konec, na koncu koncev vsi nekaj pridobimo od tega. Tako tisti, ki imajo više kot nižje prihodke. Če bi to sprejeli v luči socialne solidarnosti, če bi imeli polno zaposljivost, bi bilo eno, ampak tega nimamo. In to bi moral biti naš bistveni cilj v družbi na, na nacionalni in na mednarodni ravni. Če bi se izkažalo, da v svetu globalizacije, marketizacije, privatizacije eh, ne moremo omogočiti polne zaposljivosti, ampak visoke stopnje nezaposljivosti eh, in tudi velike neenakosti, eh, bo vse več zamire zaradi plačevanja davkov. To pa ni dobro. Če namreč plačujemo visoke davke, dobimo pa le malo nazaj, potem se moramo politično odločiti v zvezi s tem. V eh, skandinavskih eh, državah so se odločili za eh, zelo svojo odločitev. Danskem, na Danskem so se glede tega odločili prav prejšnji teden in tukaj prav vidimo, kakšne so razlike recimo med Dansko in Združnim kraljestvom glede obdavčitve na splošno velja, da, eh, eh, da recimo prihaja do 13 odstotkih eh, razlik pri obdavčevanju. Ampak vseeno so to dobre odločitve, ki pa temelijo na polni zaposlitvo, zaposljivosti. znotraj eh, našega spodnega eh, doma sem eh, bil vodja skupine, ki v tem trenutku ne obstaja več zaradi tega, ker smo bili mnenja, da imamo polno zaposlitost, ampak zdaj je nimamo več. Ampak vsekakor bom govoril v dobro te ideje. sam uh, uh, lahko tudi potrdim to, kar smo že rekli, ko zaposlujemo starejše osebe, vidimo, da so zelo lojalne, zveste svojemu zaposlo, z, uh, delodajalcu. Uh, Morda so to fizično šipkejše osebe, ampak če te osebe niso fizični delavci, to ni noben uh, problem. To so tudi osebe, ki lahko delajo le um, delni uh, delovni čas, ampak če je to možno, je to v redu. Uh, V Združenem kraljestvu, kot je povedal včeraj eh, kolega, imamo kult mladosti. Mladi so bolj privlačni v očeh delodajalcev, kot eh, so starejše osebe. Vendar pa je to, kar si želimo, je polna zaposljivost. Želimo si, da bi tako starejši kot tudi mlajši imeli možnost delati, zato da bi lahko ponovno spostavili uh, socialno solidarnost, družbeno solidarnost, ki smo jo živeli v določenih desetletjih po drugi svetovni eh, vojni. To smo danes izgubili in zato smo v težavah zaradi tega, ker smo opustili socialno-demokratski svet, v katerem smo odrasli po drugi svetovni vojni. Hvala. Najlepša hvala, gospod Hopkins, za ta prispevek. Predam predam besedo gospodu Augustinu, da se odzove. Uh, Eh, na to, kar ste povedali, bi želela povedati, da bom predala moderiranju Evi Ko, eh, Kovač. Evi Kopač. Eh, Please, you have the floor. Odnosząc się do... do... Jak karzelewa pripombe gospoda Hopkinsa, naj powiem takole. Danes socialdemokratske sanje o polni zaposlenosti razumemo z določenim, določeno mero distance, z nostalgijo. Mislim, da nimamo več takšnih uh, fantazij in verjetno tudi ne takšnih aspiracij. Ampak ob enem verjetno je neko veliko načelno vprašanje. Zakaj, če je tako veliko stvari treba narediti, zakaj toliko ljudi brez dela? Kako vodimo naše države, da ne ustvarjamo teh delovnih mest? Tudi za tiste, ki jih ogrožajo demografski procesi. Verjetno ni enega samega enoznačnega odgovora na to vprašanje, ampak potrebujemo večjo angažiranost držav, modrejšo angažiranost držav. V kaj se angažirati? Verjetno bo treba iti v več smeri, o čemer smo že govorili. Izobraževanje na eni strani, da bi se bolje pripravili na vstop na trg dela, pa ne gre za mlade, za ženske, za starejše osebe. Vseeno. Prav tako se moramo kot eh, države angažirati za to, da zmanjšamo strošek dela za tiste, ki jih želimo vrniti na trg dela kot defavorizirane na tem trgu. In eh, vsaka država pač uporablja ta orodja na bolj ali manj učinkovit način. Tudi mi na Poljskem imamo določene izkušnje s tem. Ampak premalo pozornosti, po mojem mnenju, namenjamo podpori zaposlovanja, podpori določenim trgom. O tem sem govoril, ko sem eh, omenjal reformo dolgoročne oskrbe. Z dokaj malo denarja v zasebnem sektorju bi lahko ustvarili ogromno delovnih mest v Evropi. Prav tako se mi zdi, da so eh, neke vrste socialne zadruge, način, kako dolgo ročno brezposelne vrniti na trg dela. Imamo s tem izkušnje na Polskem, tudi Italija ima s tem izkušnje. Mislim, da bi to bilo smiselno upoštevati. Hvala lepa. Gospod eh, senator, besedo ima zdaj predstavnica Polskega parlamenta, gospa Pomaska. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Z velikim zanimanjem spremljam to razpravo, ampak eh, rada bi to zdaj usmerila na bolj konkretnejšo pot. Veliko je govora, to je dokaj moderno, govoriti o enakopravnosti moških in žensk. Moj poljski kolega je povedal zelo modro misel namreč, da se otroci rojevajo tam, kjer skrbimo za enakopravnost med moškimi in ženskami. Jaz bi dodala še tam, kjer imajo ženske delo. In eh, enakopravnost je pojem, ki ga moramo razumeti zelo široko. In če govorimo o enakopravnosti v tem kontekstu, v kontekstu, da bi ženske imele delo, potem je eno od pomembnih elementov možnost usklajevanja poklicnega dela z družinskimi obveznostmi. To seveda lahko počnemo na več načinov, lahko uvajamo različne eh, bonitete, različne druge eh, možnosti. Mi smo sprejeli zakonodajo, ki omogoča nove oblike oskrbe najmlajših otrok. Upamo, da bo to imelo pomemben učinek, eh, naprimer v smer ustanavljanja vrtcev v podjetjih, eh, zaposlovanja vzgojiteljic doma in podobno. Skratka, vse to je pomembno. Ena stvar pa je tista, ki jo bo najpomembnejše spremeniti in ki jo bo tudi najtežje spremeniti. Gre za naravnanost naše miselnosti. Ženske vedno na nek način gledamo kot eh, osebe, ki nekako stojijo ob strani, ki jim je treba pomagati. Ampak pomembno je, da moške in ženske obravnavamo enako, da obveznosti moških in žensk obravnavamo enako, ko gre za družine, ko gre za vzgajo, vzgajanje otrok. V številnih državah se zelo težko spremenja ta stereotip, tudi na polskem, da je ženska glavna odgovorna za to, kaj se dogaja z otrokom, kako je organiziran čas otroka. Ženska naj bi skrbela za to, da bo v pravem času doma, da bo otrok imel kosilo in tako naprej. So spremembe, ki bodo zahtevale svoj čas, ki bodo zahtevale leta, ampak to jim moramo imeti vse čas v mislih in tudi zato so na voljo sredstva EU v naših državah za spremembo miselnosti z raznimi družbenimi aktivnostmi, kajti brez spremembe mentalitete tudi najboljše pravne rešitve ne bodo spremenili razmer na trgu dela. Hvala lepa, gospod senator, želite besedo v zvezi s tem, kar je bilo povedano? Ja, rad bi opozoril na to značko, ki jo imam pripeto na jopiču. To je pingvin. Arktični kraljevski pingvin, ki morda je lahko simbol in danes na današnji konferenci je simbol enakopravnosti moških in žensk. Te modre ptice skupaj enakopravno sedijo na svojih jajcih in eh, tudi enakopravno skrbijo za mladiče. In eh, to mislim, da je dober simbol, s katerim mislim, da lahko povdarimo pomen enakopravnosti. V gradivu imate ekspertizo, ki temelji na evropskih eh, raziskavah, ki kaže, da je to popoln mit, da v tradicionalnih družinah, tam, kjer se ženske igrajo tradicionalno vlogo, torej v prvi vrsti opravljajo eh, domača dela, družinska dela, da se v teh tradicionalnih družinah rojevajo otroci danes. Ne, ni res. Če pogledamo sam eh, zemljevid naravnega prirasta prebivalstva, vidimo, da je najvišji v tistih državah, kjer se ne daje takšen povdarek tradicionalni vlogi družine, temveč se podpira enakopravnost moških in žensk na trgu dela in kjer se podpira zaposlovanje žensk. Tam se rojevajo otroci, tam jih je največ, čeprav je tam tudi največ eh, partnerskih zvez in tudi največ eh, razvez. Tako da očitno so tu tudi druge, drugi vidiki, ki jih je treba upoštevati, ko govorimo o družini prijazni politiki. Hvala lepa, gospod eh, senator. V imenu Evropskega parlamenta ima besedo gospa Gezine Majstner. Izvolite. Hvala lepa, govorila bom o nemščini. Ta tema me zelo zanima, zato sem se javila k besedi. Uh, Eh, gospod eh, Avgustin, vi pravite o tem, da potrebujemo demografsko obnovitev. To dobro zveni in seveda bi si želeli, da bi se rodilo več otrok. To bi bil eden izmed eh, načinov, kako um, delovati proti tem demografskim spremembam. Zdi se mi, da je tudi vedno več otrok, ko se ozrem okrog sebe, veliko nosečih žensk. V parlamentu smo lani govorili o porodniškem dopustu. Eh, čeprav vedno sem zadržana, ko temu rečemo dopust, kaj ti ženska takrat ni na dopustu, ampak eh, ima zelo veliko dela doma. Takrat smo z eh, veliko večino sprejeli v parlamentu predlog, da bi predlagali 20 tednov porodniškega dopusta v vseh državah z 75-stotno plačo uh, povsod ampak eh, države niso se zauzele stališča o tem. Dobro je, da smo se zauzeli za nekaj takega, za takšen porodniški dopust. Um, z jamstvom, da kasneje ženska se lahko vrne na delovno mesto. Po drugi strani pa sedaj v času gospodarske krize govorimo o tem, da je potrebno urediti nacionalne proračune. In uh, zdi se, da se ti dve stvari nekako izključujeta postavlja se vprašanje, kako rešiti ta konflikt. Imate kakšno idejo glede tega? Pa še odzov na to, kar je eh, povedala polska predstavnica in pa vi v zvezi z pingvinom. Res je, da potrebujemo družbeno spremembo. Sama sem mama dveh otrok. Eh, samo sedem mesecev sem bila na porodniški, sicer sem vedno delala in zato je tudi moj mož eh, zaradi tega nekaj časa skrbel za otroke. In eh, zame ni bil problem, da sem eh, nekaj časa delala polovični delovni čas, za mojega moža pa je to bil problem. Zdi se mi, da potrebujemo spremembo v glavah ljudi, zato da bi dosegli enakopravno obravnavo mošk in žensk. Želela bi si, da bi nam to bolje uspelo. In pa še drugič, ehm, govorili ste o starejših delodajalcih, o programu 50. Eh, ki ga poznate na polskem. Želela bi si, da bi nekaj več povedali o tem programu, če imamo dovolj časa za to. In pa še dve pripombi z moje strani. Opozorili ste na to, da delodajalci pogosto ne radi zaposlujejo starejše ljudi. Eh, pa pri tem vemo, da starejši delojemalci eh, pravzaprav predstavljajo manjšo spremembo, ne želijo narediti velike karijere, ker so na koncu svoje poklicne poti imajo veliko izkušenj, lahko pametno odločajo, morda več nimajo enake telesne moči, ampak v Nemčiji, morda, eh, v Nemčiji obstaja celo vrsta podjetij, ki zavestno zaposluje starejše ljudi eh, in eh, to je tudi njihov moto. Obstajajo tudi podjetja v Evropi z tako imenovanim programom raznolikosti, ki zaposlujejo starejše ljudi, ženske, priseljence, eh, invalidne ljudi in eh, pogosto je nekako poslovno okolje oziroma delovno vzdušje v takšnih podjetjih boljše in eh, zaradi tega tudi laže napredujejo. Pa še nekaj, v Nemčiji razpravljamo o tem, da nekateri ljudje želijo delati dlje in so tudi sposobni za to, da delajo po upokojitveni starosti. Uh, govorili smo o tem, da bi tudi na ta način uh, lahko prihranili denar. In uh, ti starejši zaposleni bi tudi še vedno prispevali k uh, nacionalnemu gospodarstvu. Kaj menite o tej ideji? Tu belgijskega, pan eh, Herman de Krop. Bardzo proszę. Será pasze europejski posłanec, e, przedstawnik Belgii. Ja, moram povedati, da sem nekoliko zmeden s pričo tega poziva glede demografskih sprememb. Naj uh, izpostavim primer Kitajske. Kitajska ima 1,3 milijarde prebivalstva in uh, ima protirodno politiko, torej politiko enega otroka na družino. To bo kmalo pripeljalo do situacije, ko bo Kitajska imela na stotine milijonov starejših ljudi. In kaj se bo takrat zgodilo na Kitajskem? Tam bo 300 ali pa 400 milijonov upokojencev, ki jih ne bodo no-, nadomestili mladi ljudje, ki bi se zaposlili. Imeli bomo enega mladega človeka na štiri upokojene. No, v naši, eh, v Evropi, tako da imajo ravno revnejše družine več otrok. V Bruslu, naprimer, najpogostejše ime za dečka ni uh, Pierre ali Jean, ampak Mohamed. In to kaže na to, da imajo največ otrok tiste družine, ki, se ne, ki so se manj voljne prilagoditi družbi. No, ne bom sedaj kritiziral Romo v Romuniji ali Bolgariji ali kjerkoli druge po Evropski uniji, ampak eh, tudi njihova rodnost je zelo visoka čeprav to niso najbolj privilegirani razredi ljudi. Tako da moramo se tudi vprašati, kje eh, je tisti vir največjih demografskih sprememb. Potem še nekaj v zvezi z starejšimi delavci. Belgija je ravno odločila, da bi upokojenci lahko še naprej služili denar No, seveda bi plačevali tudi davke, ampak eh, ne bi bilo nekih omejitev glede njihove razpoložljivosti za eh, delo. Lahko še naprej delajo in se s tem odpovejo pokojninam. Na, tem, na ta način bi lahko zagotovili več delovne sile. Hvala lepa. Nekdo želi zastaviti vprašanje z modrim kartonom. In zanima me, ali bi predsedujoča želila odgovoriti na to vprašanje. Gospa sopredsedujoča, mislim, da je bilo vprašanje namenjeno vam. Eh, ja, nisem se čutila nagovorjeno, ampak vsekakor sem vas poslušala. Ja, res je, govorila sem o projektih raznolikosti. Ehm, In eh, res je, da se mi zdi, da potrebujemo spodbude za starejše ljudi, kakor ste naredili v Belgiji. Eh, govorila sem o spodbudi tako za delo dajalce, kakor tudi za delo jemalce. Potem, eh, glede druge zadeve, ki ste jo omenili, govorili ste o tem, kje se rojeva največ otrok. Tukaj se ne strinjam z vami. Vsi otroci, ki uh, se rodijo v Evropi, so dobrodošli. Če, ni, uh, če njihova družina ni integrirana, potem si moramo prizadevati za to, da jih integriramo eh, in da damo vsem parom možnost, da dobijo otroka in da je to združljivo tudi za njihovo poklicno potjo. Um, no, družine, ki ste jih omenili, morda se ne odločajo za takšen način dela, ampak uh, To samo kaže na to, da obstajajo dodatne potrebe za um, to, da skušamo te ljudi integrirati. Hvala lepa, senator Augustin, želite odgovoriti na to vprašanje? Ja, najprej bi odgovoril na to, kar je dejala predsedujoča Majstner. Dejstvo je, da materinski oziroma porodniški dopust in pa tako imenovani starševski dopust na podlagi direktive, ki je bila sprejeta lansko leto, zelo pomembna pravica. Poljska izpolnjuje te zahteve in želi iti še bistveno dlje. Ampak razprava, ki smo imeli v parlamentu, kaže, da če bomo to pravico do porodniškega dopusta, do starševskega dopusta, namenjene le ženskam, bomo na ta način ženskam storili krivico in bodo. Da delodajalci manj voljni zaposlovati ženske. In v številnih državah EU vidimo, da je velik razkorak med možnostjo koriščenja porodniškega in starševskega dopusta in pa dejanskim izkoristkom. Bistveno pogosteje Poljaki po tistim seveda nujnim obdobjem, ko se mora ženska posvetiti otroku, koristijo del tega dopusta. To je dobro, kajti potem eh, delodajalci ne izbirajo med žensko, ki bo nedvomno na porodniškem ali starškem dopustu in eh, moškim, kajti zdaj je tako, da lahko vsakdo izkoristi to pravico in to preprečuje diskriminacijo na trgu dela. Kar zadeva program Pirst Plus, pa ta zadeva oziroma pokriva tri elemente. Najprej seveda znižanje stroškov dela. To mora biti pomembno za delodajalce. Manj izdatkov za socialno zavarovanje, če se zaposluje osebe starejše od 50. Drugi element je izobraževanje. starejši lahko koristijo celo vrsto storitev na področju aktiviranja starejših na trgu dela. Do sedaj je bilo tako, da so lahko mladi koristili vse te možnosti, še posebej, ker zadeva izobraževanje, starejši pa ne. Zdaj pa imajo vsi enake pravice, tudi starejši lahko koristijo eh, te pravice in lahko dobijo eh, posebne dodatke za izobraževanje, za plačevanje tečajev. Drugo pa je potem še povezovanje samih eh, zaposlitvenih agencij oziroma zavodov za zaposlovanje z socialnimi storitvami. Da se torej starejše dolgoročno brezposlene osebe, zaposluje tudi v okviru potreb eh, socialnih storitev. Prišlo je do 2,5 odstotnega povečanja zaposlitve starejših oseb z mm, tega naslova, ampak zdaj se stvari zopet poslabšujejo na trgu dela, kajti starejši zopet izgubljajo zaposlitev. Ampak morda nam bo vendarle uspelo ta trend spremeniti. Rad bi se tudi dotaknil vprašanja ki ste se ga dotaknili, namreč, da starejši pogosto želijo delati. Ja, to je res. Na polskem ugotavljamo, da 80 odstotkov Poljakov sicer sanja o tem, da bodo šli v, po, v pokoj, ampak to ne pomeni, da ne želijo delati. Strategija številnih je, in o tem smo že govorili, da bi šli v pokoj in se ponovno zaposlili, da bi torej imeli nekako dve, dva dohodka, ne samo enega. In težko je ljudem to prepovedati, če jim zakon to dovoljuje. Velik del starejših dela na področju oskrbe, na področju vzgoje otrok, na področju oskrbe eh, starejših in vse to poteka v neki sivi ekonomiji. Še res zdaj z novo zakonodajo, o kateri je govorila poslanka Pomaska, eh, te osebe poskušamo legalno zaposliti, da bodo, naprimer, tudi varuške lahko legalno delale. To se zdaj torej že odvija, ampak tudi mm, to je zahtevalo angažiranje države, kajti država plačuje za te ljudi um, prispevke za socialno zavarovanje. Starejši pogosto želijo delati, kajti to ne gre zgolj za denar, ampak gre tudi za to, da so z drugimi ljudmi, da imajo nek občutek koristnosti in to je izjemnega pomena za starejše osebe in to je zelo pomemben motivator. Moram reči tudi, da se ne strinjam popolnoma s tem, da, in to se navezujem na to, kar je dejal gospod Dekro, da moramo gledati na Kitajsko, ko gre za vprašanje demografske obnove, čež da imamo neke velike rezerve, kajte ni tako, da je v Bolgariji in Romuniji ta naravni prirast takšen, kot je zato, da bi zagotovil obnovo generacij. Je višja, višja ta prirast kot drugot, ampak uh, dejstvo je, da nas bo že čez nekaj let eh, vsako leto manj. Tako da to vprašanje demografske obnove vse, kar je pomembno. Če v to smer ne bomo šli, potem se bomo morali pač pripraviti na to, da bomo trg dela polnili z priseljenci. In tudi to nas bo stalo. Zdi se mi, da bi bilo bolje investirati v rodnost evropskih eh, družin, kajti to bo povzročilo manj problemov. Rezultat pa bo podoben ali celo boljši. Hvala lepa, gospod senator. Besedo ima po postopku modrega kartona predstavnik polskega parlamenta, gospod eh, Tomaševski. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoča imamo vprašanje za senatorja Augustina. Mislim, da danes, ko govorimo o perspektivi podaljšanja aktivne dobe starejših oseb, se moramo soočiti tudi z realnostjo. Realnost je gospodarska kriza, realnost je proračunska kriza, realnost je zmanjševanje podpore osebam, ki so že danes brez dela, tako v državah EU, kakor tudi drugot in to velja za mlade in tudi za osebe starejše od 50. In to je tista prava tema, namreč ali v kontekstu nove finančne perspektive eh, lahko dosežemo to, da ne bomo zmanjšali sredstev Evropskega socialnega sklada in da to morda povežemo tudi z možnostjo investicij v obstoječa delovna mesta oseb, ki so še posebej izpostavljene, se pravi starejšim od 50 let, osebam, ki nimajo eh, poklicne izobrazbe in pa predvsem je to seveda tudi vprašanje mladih. No, potem pa je tu še vprašanje sodelovanja države in pa tudi evropskih sredstev pri prilagajanju starejših novim eh, tehnologijam in civilizacijskim izzivom. Med eh, starejšimi, še posebej na podeželju, obstaja velik problem izključenosti. In mislim, da nas čaka veliko dela na tem področju, da bi ti ljudje sploh bili pripravljeni na nalivanje dela. Kajti del le teh preprosto popusti pod pritiskom sodobnosti. In to je element, ki mislim, da je pomemben v nacionalnih politikah in ki bi ga morali tudi podpirati z Evropskim socialnim skladom. Hvala lepa. Gospod eh, Augustin, izvolite odgovor. Ja, razumem kontekst, v katerem se k besedi javlja poslanec Tomaševski. Res je, da tudi na polskem zdaj doživljamo in preživljamo krizo in v nekaterih segmentih moramo blokirati izplačila sredstev zato, da bi prišli do uravnoteženega proračuna. In zato je pomembno, da se osredotočamo le na tisto, kar sem tudi dejal, le na tisto, kar je res najpomembnejše. Po drugi strani pa ni dobro, da imamo preveč sredstev za aktiviranje brezposobnih in da se ta sredstva namenjajo podjetnikom, kajti ne more biti tako, da je zaposlitev kogarkoli pogoj za to, da se pridobi pomoč države. Trgi morajo pač delati in so seveda načini, kako lahko trg spodbudimo. Na Polskem smo imeli nekaj časa situacijo, da smo ogromno sredstev iz eh, sklada za delo investirali. Ko pa smo omaknili ta sredstva, smo slišali glas, ja, če ne bo eh, doklad strani države, ne bomo zaposlovali. In to je potem torej, pokazalo, da to ni najboljši način. Tiste najbolj ranljive osebe pa so tiste, ki si zaslužijo podporo, čeprav ne vse. Kar zadeva varčevanje. V Evropi se zdaj kar kriči eh, o disciplini, kar zadeva same izdatke. Po mojem mnenju je to prav. In mislim, da je prav, da se discipliniramo, ko gre za tudi socialne izdatke, tudi tiste, ki so posledice demografskih sprememb. Več discipline potrebujemo tudi na področju medgeneracijske solidarnosti, ampak po drugi strani moramo vedeti, da obstajajo določene meje. In tisti, ki so arhitekti naših proračunov, eh, so tisti, ki jih moramo vse čas opominjati, da politika discipliniranja ne pomeni, da pozabimo na solidarnost, da je solidarnost ena najpomembnejših idej ne le Polske, ampak eh, predvsem Evrope. Solidarnost starejših z mladimi in solidarnost mladih s starejšimi mora najti podporo v evropskih sredstvih, tudi v kriznih razmerah. Če bomo racionalizirali izdatke, mislim, da vendarle najpomembnejše cilje moramo biti sposobni izpolniti. Hvala lepa, gospod senator. po postopku modre karte. Mm, imate besedo, prosim, če se lahko tudi predstavite. Ana Tom, ja mora nešti veliki eh, parlamentist. Hvala lepa, Jana Tom iz Estonskega parlamenta. To, et te akademimesed leiaks... Mislim, da se vsi tukaj strinjamo glede tega, da starejši ljudje morajo najti mesto na trgu dela. Ampak realnost je takšna, da teh delovnih mest nimamo. In realnost je takšna, da če ustvarimo nek preferenčni položaj za določen del ljudi na trgu dela, potem s tem zapostavljamo nekoga drugega. Oprostite, morda sem preveč pragmatična, ampak tako pač je. Naprimer, V Estoniji je veliko mladih ljudi, ki eh, so že dolgo časa brez dela. Ehm, poznam osebno situacijo, moj sin je star 22 let. Končal je srednjo šolo eh, pred štirimi leti in ima 11 sošolcev, ki niso delali niti en dan in popolnoma so obupali. In uh, veliko je takšnih ljudi v Estoniji. Pa potem še v zvezi s tem, ping, z tem pingvinom in pa s tem povezano temo. Dobro, res je, jaz sem ženska, imam pet otrok, res je, da bi vsi morali imeti enako možnost za vstop na trg dela. Ampak, če je situacija takšna, da ni na voljo veliko delovnih mest, naprimer v Estoniji je kar nekaj takšnih sektorjev, uh, kjer je razlika med plačami moških in pa žensk 33 odstotna. Eh, ja, tam so pač ženske prisiljene v to, da to sprejmejo. Ženske so v um, intervjujih za službo prej pripravljene popustiti kot moški in to pomeni, da um, pač sprejmejo manjše plače pa še nek trend je žalosten. Eh, v Estoniji imamo rusko manjšino, veliko starejših ljudi, ki so mm, brezposelni in pogosto so njihove žene tiste, ki imajo eh, dve ali pa tri službe, potem poleg tega še eh, doma vodijo gospodinstvo, medtem ko njihov moški sedi na kavču in gleda nogomet in je vse bolj depresiven tako je pač, uh, takšna je pač situacija. Torej, uh, kakšno je vaše mnenje o delovnem trgu in kakšno vlogo nadamo mlajšim in pa starejšim ljudem? V njevščina. Mislim, da nekako ne smemo začenjati neke generacijske vojne glede zaposlovanja v Evropi. Kajti raziskave v Evropi kažejo, da največ mladih da najdejo zaposlitev v tistih državah, kjer so najviše stopnje zaposlitve starejših. V gradivu, ki je bilo razdeljeno, vidimo, da zaposlovanje starejših ne preprečuje zaposlovanja mladih. Ravno nasprotno, posredno pripomore k ustvarjanju novih delovnih mest. Kako? Kot prvo, to preprečuje pritisk na povečevanje stroškov dela. Kajti vzdrževanje starejših, revnih, zelo veliko stane. Nekdo mora to plačati. Po drugi strani, če starejše osebe delajo, se na ta način sproščajo sredstva, ki bi jih sicer izplačevali za njihove pokojnine. In to pomeni, da je več sredstev za razvojne projekte, ki ustvarjajo delovna mesta. Naj vam dam polski primer. Na polskem smo v letošnjem letu, tu imamo tudi ministre, ki me bodo lahko popravili, če se motim, ampak če se prav spomnim, bo na polskem v vse eh, rentne in pokojninske sisteme treba doplačati 94 milijard eh, zlotov, če sem stvari dobro izračunal. Če bi vsa ta sredstva lahko namenili razvoju, bi lahko na polskem prispevali k ustanovitvi ogromno delovnih mest. Ampak to se ne dogaja. Raven brezposobnosti je zelo visoka, tako med mladimi, kakor tudi med eh, starejšimi in eh, uravnotežen proračun, kar lahko dosežemo z uravnoteženimi pokojninskimi sistemi, predstavlja nekaj, kar je izjemnega pomena za vse generacije. In mislim, da ni tako enoznačno, da starejši odžirajo delo mladim. To sploh ni utemeljena skrb. Daljša Zaposlitev starejših je izraz solidarnosti z mladimi. Gre za njih. To je nekaj, kar moram tu zelo podariti. In dejstvo je, da so razlike v plačah med moškimi in ženskami zelo velike. Temu ne bi smelo biti tako. Ampak to izhaja iz eh, različnih razlogov. Ne le iz diskriminacije, ampak tudi iz eh, vloge, ki jo ženske pogosto poklicno igrajo, mm, kot pa moški. Pogosto so manj mobilne, pogosto imajo krajšo delovno dobo, zato temu sledi potem tudi nižja plača, čeprav to nikakor ne zasenči dejstva, da obstaja diskriminacija in proti temu moramo ukrepati. Imamo zelo močno skupino žensk v Evropskem parlamentu, v Polskem parlamentu, ki se je bistveno povečala v zadnjem času, zahvaljujoč kvotam. In eh, koliko razumem, se zdaj pripravlja cel svežen ukrepov za to, da bi ravno spodbudili podjetja k enakopravnemu obravnavanju moških in žensk, tudi ko gre za dobro plačena delovna mesta in pa plače. No in eh, pod okriljem tega pingvina bomo vsekakor spremljali delo naših parlamentark. Hvala lepa, gospod senator. Za besedo je prosil predstavnik Malteškega parlamenta, gospod Mugjat, izvolite, beseda je vaša. Thank you, madam chairman. Hvala lepa, Veliko smo razpravljali o zaposljivosti starejših ljudi. Kako je povedal senator Agoštin, ni neke, nekega protoslovja med generacijami, ampak eh, se pa spomnim tudi s poslanko iz Estonije. Eh, ustvarjanje delovnih mest za mlade ljudi je še bolj ključnega pomena. Mladi se ne bodo odločali za mm, otroke, če bodo brezposelni. Kakor je nekdo povedal, globalizacija prispeva k brezposelnosti, kajti tudi, če ohranimo našo proizvodno industrijo, eh, bodo te skušale postati čim bolj učinkovite z vedno večjo uporabo strojev in bodo manjšale svojo odvisnost od delovne sile. V zvezi s tem poteka široka razprava, nekateri so predlagali, da bi skušali eh, ustvariti nova delovna mesta, da bi se skušali premakniti od odvisnosti od um, um, prispevkov k ustvarjanju novih uh, delovnih mest na področju storitev, socialnih storitev in tako naprej. In senatorja Augustina sprašujem, kaj meni o tem, kako bi lahko dosegli uh, ta premik, um, da bi brezposelne ljudi nekako preusmerili v neko drugo, um, nek drug sektor zaposlitve. To morda ne bo prispevalo k uh, proizvodni moči, ampak bo pa to prispevalo k novim možnostim za ustvarjanje delovnih mest. Dziękuję. Bardzo proszę o zadanie pytania panią poseł. Hvala lepa, gospa Mazurek iz uh, Polskega parlamenta, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dame in gospode. Hvala, da bi se navezala na to, kar je dejal senator Augustin. Namreč ne strinjam se s tem, da smo ženske manj mobilne, kajti če sprejmemo delo, potem smo enako mobilne kot moški in tudi kar zadeva nagrajevanje bi želeli, želeli iste plače kot moški. Kar pa zadeva zahteve, mislim, da eh, delodajalci od nas zahtevajo enako kot od moških. To kot prvo. Kot drugo, popolnoma se strinjam, da ne smemo razlikovati v dostopu do delovnih mest med mladimi in eh, starejšimi, temveč potrebujemo inštrumente, ki bodo spodbujali delo dajalce k ustvarjanju delovnih mest tako za starejše kot za mlade. Mislim pa, da je najpomembnejša naloga za nas, eh, nacionalne parlamente in tudi za Evropski parlament, ta, da pripravimo nek pregled že obstoječe zakonodaje. Se pravi, do kakšne mere so te uh, ti predpisi učinkoviti in eh, dobiti pregled nad eh, tem, do kakšne mere ta zakonodaja spodbuja različne eh, spodbuja zaposlovanje različnih startnih skupin, koliko pa tudi ne. In to na nek način bi moralo vključevati tudi pregled porabe sredstev Unije in pa nacionalnih sredstev, kajti ogromno sredstev, ki se namenjajo izobraževanju brezposobnih, sredstva, ki se izdajo neučinkovita. To omogoča zaslužek podjetjem, ki izvajo izobraževanja, ne daje pa to neke pomembne koristi upravičencem teh eh, izobraževanj. Strategija EU 2020 vključuje eh, tudi demografski izziv kot pomemben izziv Evropske unije, potem je dejstvo, da moramo to dejstvo upoštevati in oblikovati moramo takšno zakonodajo, ki bo spodbujala spremembo te negativne tendence in spremljati moramo to, kar zaenkrat že imamo. Leta 2007 smo z ministrico pripravili nove smernice za delo nadaljavo in to naj bi med drugim olajšala tudi usklajevanje družinskega in pa poklicnega življenja, ampak nihče mi ni znal odgovoriti potem na to, ali je bilo to vrstno ukrepanje resnično učinkovito. Tako da ja, različni načini za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja eh, so dobri, ampak treba je tudi spremljati, kako učinkovito to je dejansko, kajti to mora dejansko uskladiti družinsko in poklicno življenje, tako za matere kot za očete. Hvala lepa. Gospod Agustin, če lahko zdaj odgovorite na dve vprašanje, na vprašanje predstavnika Maltiškega parlamenta in pa tudi na vprašanje poslanke Mazurec Polskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa. Ja, Maltiški kolega je izpostavil zelo pomembno vprašanje. Dejstvo je, da tu ne delamo v neki poščavi ali na nekem otoku. Potem je tu tudi vprašanje globalizacije. Ta ima tako pozitivne kot negativne vidike. Eden od negativnih vidikov je seveda seljenje delovnih mest na področje oziroma v države, kjer je cena dela nižja. Ampak to je pojav, ki smo mu pričali tudi znotraj Evrope in to je velik problem, še posebej v regijah, v katerih se to dejansko dogaja. In jasno, to zadeva tako starejše kot eh, mlade. Kaj torej storiti, sprašujete, kako rešiti ta problem? Verjetno na to ni nekega enoznačnega odgovora. V svojem uvodnem nagovoru sem želel na nek način nakazati na to, kar lahko storimo sami. Najprej torej moramo rešiti določena vprašanja, tudi družbena vprašanja. In tega seveda ne smemo početi, mm, ob tem, da pozabljamo na trg, kaj je treba verjeti, da to lahko pripomore k ustvarjanju delovnih mest pod pogojem, da bomo ta trg podpirali, kajti to je vsekakor ceneje kot podpora brezposobnim. Omenjal sem dolgoročno oskrbo, na primer. Če tem zasebnim sredstvom dodamo še nekaj sredstev iz državnega proračuna, dobimo kar naenkrat zelo pomemben trg, ki ustvarja veliko delovnih mest. To je eno. Kot drugo pa je vprašanje sodelovanja pozabili smo na to, da se znamo sami organizirati za iskanje delovnih mest. Želimo, da to za nas delajo delodajalci ali pa država. Ta zamisel družbene ekonomije oziroma socialne ekonomije, kar je začela Italija, mislim, da je prava smer. Pomembno je, da brezposobni dobijo delo v neki lokalni zadrugi, ki se morda sofinancira iz proračunskih sredstev, kot da v nedogled plačujemo podporo za dolgoročno brezposlene. Ker zadeva problem globalizacije, tu ni globalnega odgovora. Odgovor je lahko lokalen in eh, to je tudi nekaj, kar bi rad na tem mestu izpostavil. Seveda, potencial starejših oseb, poklicni potencial, se pogosto trati, to imate kar prav. In tu je problem, kako starejše osebe uporabiti kot nekakšnih trenerjev, kot eh, nekakšnih inštruktorjev v podjetjih, če tudi ne za poln delovni čas. Kaj ti takšni evropski programi, ki skupaj z organizacijami delodajalcev izkoriščajo najboljše primere iz prakse in imamo jih že nekaj, to je nekaj, kar bi morda lahko uh, izkoristili. Prav tako se mi zdi zelo smiselno to, kar počne francosko druženje ECTI, ki združuje strokovnjake, ki so v pokoju in ti potem brezplačno svetujejo, mm, strokovno svetujejo tistim, ki ustanavljajo nova podjetja, mladim, ki ustanavljajo nova podjetja. To je odlična zamisel, ki mislim, da bi jo bilo vredno izkoristiti. Dobro bi bilo, če bi imeli to vrstna združenja, kajti potencial starejših oseb je vse večji. Zato mislim, da je koristno to izkoristiti. lahko rečem, da se popolnoma strinjam, da so ženske odlične delavci. Pogosto so bistveno bolj angažirane kot eh, moški, saj čutijo to diskriminacijo in zato bistveno več dela vlagajo v to in bistveno bolj se angažirajo za dosego svojih rezultatov. Tako da brez dvoma imamo opravka za diskriminacijo ženski in proti temu moramo delati, gospa poslanka, to je jasno. E, dejal sem, da se moramo vsi boriti v to smer. Zelo pa me veseli to drugo, kar je bilo povedano. Kar zadeva ne najbolj izkoriščena sredstva, tudi socialnega sklada je nekaj, o čemer bi lahko napisali več knjig v vsaki državi, tudi v naši. Ne gre za to, da so ta sredstva na nek način potratena, sploh ne gre za to, ampak učinkovitost te potrošnje je zelo raznolika, zelo raznolika. In zato se strinjam z vami. Tako v posameznih državah kot na ravni Unije moramo opraviti pregled teh programov, izbrati moramo najbolj učinkovite eh, programe in doseči resničen napredek, kajti ogromno sredstev razpršenih na ne vem koliko tem, na ne vem koliko aktivnosti, to ne zagotavlja ustreznih učinkov. Tako da brez dvoma v obdobju izdatkovne discipline v Evropski uniji to moramo storiti. Evropska unija to namerava storiti in eh, podobno mislim, da moramo storiti tudi mi doma in to v dobri veri. Čeprav to pomeni, da bo potrebno določene aktivnosti za nekaj časa opustiti in se osredotočiti na tisto, kar je najpomembnejše. Ampak mislim, da je to koristno storiti, zato da resnično dosežemo nek napredek to, kar ste dejali okrog spremljanja izdatkov, to se mi zdi tudi koristno, kajti če pogledamo izdatke Evropskega sklada, tam eh, je vedno govora tudi o evalvaciji teh izdatkov, ampak vprašamo se, kaj se zgodi potem. Ali se sploh kaj zgodi potem? Žal ne prav veliko. Ugotovitve teh eh, ocen se ne usmerijo v spremembe teh programov, v izbiranje tistega, kar je najboljše. Tako da mislim, da potrebujemo določene spremembe tu. In mislim, da bo to lahko zelo dober in očinkovit mm, pristop, če bomo če ga bomo uh, ubrali po tej poti. Tako da mislim, da tu imamo že kar nekaj dobrih uh, primerov na nacionalni ravni, ne le na evropski ravni. Hvala lepa, seznam govornikov smo izčrpali, tako da se zahvaljujem predstavnikom nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta za sodelovanje v tej razpravi. Zdaj pa sprašujem eh, gospoda Augustina, ali kot poročevalec morda želite predstaviti še neke zaključne misli ali pa so izčrpni odgovori dovolj za pozitek te razprave. Jedno, eh, jedno ja, samo nekaj bi dodal. To sem pozabil omeniti. Če dovolite, bom ostal kar tukaj na tem sedežu. Stefan Kšilevski, ki je poznan novinar iz časa solidarnosti, je ob propadu komunističnega režima na Polskem povedal naslednje. To ni kriza, to je rezultat. In to si moramo zapomniti. Evropa je v domnevni krizi, ampak to ni kriza, to je rezultat, to je posledica našega neukrepanja v številnih primerjih. Ne smemo kar sedaj eh, poljubno krčiti sredstev. Eh, biti moramo disciplinirani, ampak krati tudi razumni, ne smemo pozabiti na solidarnost in ehm, ne smemo prejudicirati določenih dogodkov. Ehm, Evropa se je zelo pozno odzvala na določene probleme ki so pravzaprav obstajali že več let. Upamo, da bo ta novi svežen prinesel nek svež pogled na demografske spremembe. Eh, in eh, upamo, da, se bo, da, bomo, s tem, eh, da bomo s tem uspeli preprečiti pojav določenih dogodkov, ne pa da zgolj gasimo, ko je zato že prepozno. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod senator, to zaključuje našo razpravo. Um, zaključuje razpravo v, iz tretjega panela, sedaj pa prehajamo na plenarno sejo, ki jo bo vodil predsednik Evropskega parlamenta, gospod Jerzy Buzek. Uh, še predtem pa bomo imeli petminutni odmor. Uh, Dragi prijatelji, spoštovane gospe in gospodje, prosim vas, da se usedete na svoje mesta, da lahko nadaljujemo z zadnjim plenarnim zasedanjem pred koncem naše skupne parlamentarne seje. Ta se bo zaključila s to zadnjo plenarno sejo, ki jo sedaj odpiram. Ta plenarna. To plenarno zasedanje bo vključevalo gospoda Vladislava Košinjak Kamiša, ministra za delo in socialno politiko Republike Polske, ki sedaj predseduje Evropskemu svetu. Potem bo pa še govor gospoda Lazla Andorja, ki je komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Temu bo sledila razprava. Če želite sodelovati pri razpravi, prosimo, izpolnite poseben obrazec, s katerim zaprosite za čas za govor. Sluge uh, bodo te obrazce pobrale eh, in potem predale sekretarijatu. Potem bo potekala razprava. Najprej bomo imeli eh, torej dva uvoda na govora, z prvega strani ministra za delo Republike Polske in drugega strani komisarja. Uh, Potem pa je možnost treh, treminutnih govorov, za katere bomo pripravili seznam govornikov na podlagi izpolnjenih obrazcev za čas za govor. Seznam govornikov bomo pripravili. Eh, in sicer v skladu z, z pravilom, dva predstavnika nacionalnih parlamentov, pred en europrosla, uh, eh, europoslanec in tako naprej. Vsak bo imel tri minute časa za govor. Kar je še pomembno je, da če želite uh, podati vprašanje ali kratko komentirati govornika, lahko dvignete morni kartonček. Uh, upam, da ga imate uh, seboj, sam ga nimam, lahko pokažete, super, pokazali ste. Uh, Eh, tega uporabite pa le, če želite eh, hitro komentirati, nakratko komentirati ali vprašati govornika in potem vam ta lahko zelo nakratko odgovori, eh, recimo v 20 sekundah, ne več. Tako da to je zelo kratek govor in to lahko storite poleg časa za govor, če ste slučajno na seznamu govornikov. Tako da to je pač ena možnost za govor. Mislim, da sem se dovolj jasno razložil. Sedaj pa predlagam, da nadaljujemo. In sicer bi predal besedo gospodu Vladislavu Košenjaku Kamišu, predstavniku polskega predsedstva, da prevzame besedo in poda izjavo v imenu predsedstva, kar zadeva našo temo. Panie marszałku, panie komisarzu, Gospod eh, predsednik, eh, predstavniki parlamentov, spoštovane gospe in gospodje, v imenu polskega ministerskega predsednika gospoda Tuska in v imenu predsedstva bi se vam želel zahvaliti za povabilo, da lahko sodelujem v današnji razpravi in da lahko predstavim našo izjavo o tej zelo pomembni temi socialne kohezije in demografskih razvojev trajnostnih dogojev v trajnostni Evropi. Veliko veselje in čas mi je, da lahko prisluhnem vašem mnenju, sklepom, predlogom v zvezi s tem. Spoštovane gospe in gospodje, 20. stoletje je bilo stoletje, ko je zdravje zelo naraslo, tako smo lahko tudi povečali število eh, kar za štirikrat eh, povečali število svetovnega prebivalstva tako, da eh, smo imeli najprej 6 milijard, pred, eh, mesec, eh, pred enim mesecem pa smo dobili kar 7 milijard prebivalcev. Na podlagi napovedih pa bo to stoletje, stoletje demografske implozije. Znižanje stopnje rodnosti je pojav, ki se ne kaže le v razvitem svetu, ampak tudi v državah v razvoju. Evropa pa ima posebno lasnost in sicer je to prva celina, ki eh, že trpi posledice negativnih posledic tega eh, eh, pojavu tega pojava. Vendar pa je to tudi priložnost, da lahko poiščemo inovativne rešitve na to. Strokovnjaki se strinjajo, da starenje prebivalstva in vse večji delež priseljencev znotraj našega prebivalstva bo spremenil Evropo v naslednjih desetletjih. Evropska družba bo posivela. Če bodo se napovedi uresničile, bo delež evropskega prebivalstva se znižal v primerjavi s svetovnim prebivalstvom. Na podlagi ene izmed študij nizka rodnost ni nekaj naravnega. Upokojevanje pri 50 ali pri 55 tudi ni nekaj naravnega. Če se bomo znali soočiti s temi pojavi, bo to pomenilo, da bomo morali ukrepati, včasih tudi uh, bomo morali poseči po dragih ukrepih, včasih ni dovolj, da se le ena vlada v sklopu štiriletnega mandata ukvarja s tem. To ni dovolj. Poleg tega se moramo soočiti s krizo. Tudi zato so potrebni določeni, eh, je potrebno določeno proračunsko krčenje sredstev tudi ko imamo čas rasti, eh, so te teme težke, ampak ko eh, živimo v času krize, je to le še težje. Polski pregovor pravi pa, da prave prijatelje spoznaš v nesreči. In sedaj je nastopil čas, ko lahko preverimo delovanje evropskega socialnega modela. Odločitve, ki jih pravkar sprijemamo, lahko povečajo našo konkurenčnost pa tudi lahko poglobijo notranjo kohezijo Evropske unije. Zato je zelo dobro, da govorimo o socialni koheziji in o demografskih spremembah znotraj skupne parlamentarne seje. Vi ste tisti, ki se boste odločili o vseh teh spremembah, gospod in gospodje. Če preučimo obstoječe demografske trende, lahko vidimo, da je relativno finančno stanje naših državljanov in visoka socialna varnost um, nekaj, kar ne ogroža starševstva potrebujemo dobre v družino smerjene politike, ki nam bodo omogočile uskladiti družinsko in poklicno eh, življenje. Obenem pa moramo tudi znotraj družinskega in poklicnega življenja spodbujati enakost med eh, poloma. Obenem moramo tudi ulagati v izobraževalne sisteme. To pomeni, da moramo usposabljati eh, tudi starejše osebe, da bodo te bolj aktivno Eh, predstavljene na trgu dela. Obena moramo biti tudi inovativni. Vse več je možnosti, da te spremembe tudi izpeljemo. Trgi dela tako potrebujejo aktivne ženske, potrebujejo tudi mlade osebe, ki naj vstopijo na trg dela. Zato moramo spodbujati načine, s katerimi se bo sklejevalo poklicno in družinsko življenje in s katerimi eh, se bodo med ženske in moške enakomerno razporedila družinska bremena. Eno izmed, ne, eden izmed neizkoriščenih človeških verov v Evropi so osebe, ki so starejše od 50 let. Te osebe so intelektualno, intelektualno zmogljivejše in fizično močnejše, kot so bile v preteklosti. Gre za generacijo ki je tudi izobražena in to na zelo dober način. Ta generacija predstavlja tudi pravo priložnost za gospodarski razvoj v naslednjih desetletjih. Tudi polsko predsedstvo ima določene socialne prioritete in socialne cilje, ki se nanašajo na prihodnost Evrope, eh, tako da eh, želimo zagotoviti, da bi starejši bili bolj aktivni na trgu dela in da bi se pogosteje pojavljali med prostovoljci. Na tem so delala že prejšnja predsedstva, kot je bilo na primer nemško predsedstvo, ki je eh, vzpostavilo evropsko zavezništvo za družine. Tudi češko in eh, mačarsko predsedstvo eh, sta naslovila različne demografske izzive Evrope. Evropski svet je na našo pobudo sprejel sklepe glede boljšega sodelovanja med institucijami na področju socialnih politik, na področju zaposlitvenih in gospodarskih politik. Iskreno upamo, da bo prišlo do boljšega, bolj sistematičnega izmenjevanja informacij med institucij in da bo to pripeljalo do boljšega oblikovanja strateških dokumentov na področju socialnih politik, tako da bodo potem države članice lahko to bolj praktično implementirane. Svet je tudi sprejel sklepe o staranju, eh, ki predstavlja priložnost za trg dela. Spregovorili smo o različnih eh, možnostih, o različnih pozitivnih vedikih tega pojava. Spregovorili smo o tako imenovani sivi ekonomiji. Ta omogoča tudi določene priložnosti za mlade osebe. Spoštovane gospe in gospodje, strategija Evropa 2020 je strategija, ki naj bi Evropi ponovno omogočila rast. V skladu z njo naj bi staranje prebivalstva predstavljalo eno izmed strukturnih šibkosti Evropske unije, zato je potrebno izkoristiti obstoječe rezerve na trgu dela. Demografske spremembe se odvijajo zelo počasi, njihov skupni učinek pa je lahko hud, zato ne smemo izgubljati časa. Bolje moramo sklejevati družinsko in poklicno življenje, prilagoditi moramo svoje poklicne dejavnosti, daljši pričakovani življenjski dobi. Pri tem morajo sodelovati tudi naši socialni partneri. Vse mora temeljiti na vrednotah, socialnih vrednotah Evropske eh, skupnosti, na katerih pravzaprav naša skupnost temelji. Pri tem, ko rešujemo Evropo iz krize, ne smemo pozabiti na svoje osnovne in temeljne vrednote. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod minister, za prijazne besede in za uvod v razpravo, ki se navezuje na teme, ki smo jih obravnavali znotraj panelnih razprav. Sedaj pa gospod Laslo Antor. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod minister, predstavniki nacionalnih parlamentov in Evroparlamenta, Evropskega parlamenta. Veliko veselje mi je, da sem tukaj z vami in da lahko spregovorim o temah, ki so zelo pomembne za prihodnost naše eh, družbe in sicer socialna kohezija in demografske spremembe. Gre za teme, ki so še bolj pomembne v današnjem težkem vzdušju gospodarske, monetarne in finančne krize. Demografija Evrope se spremenja, naše prebivalstvo se stara, eh, stopnja rodnosti se znižuje v večini državah eh, Evropske unije. To je precejšnji izziv, je pa to tudi izziv, ki ga lahko rešimo in ki ga moramo rešiti. Evropska komisija je predstavila sporočilo, znotraj katerega predstavlja različne potencijalne odzive na demografske spremembe. To, da ekonomska kriza in eh, škoda, ki jo povzročila na področju javnih eh, financ, je zmanjšala manevrski prostor, da bi Evropska unija ponovno stopila na stop oživljanja, eh, moramo to nasloviti kljub težkim časom. Eh, in sicer moramo biti predani ciljem strategije Evropa 2020. Evropa prepoznava, da uspeh ni odvisen le od kratkoročnih dejavnikov, kot eh, so konkurenčnost, cenovna konkurenčnost, temveč tudi od dolgoročnih dejavnikov, kot eh, so recimo socialna kohezija upoštevanje okolja in podobno. Naš uspeh je odvisen od tega, kako se bomo lotili uh, demografskih eh, izzivov, še posebej staranja. Dve, eh, dva ključna cilja strategija sta ta, da bi dosegli 75 odstotno eh, zaposlenost tudi med starejšimi in da 20 milijeno, milijonov državljanov rešimo iz revščine in socialne izključenosti, da bi pa dosegli te cilje in da bi ohranili medgeneracijsko starejšo socia, solidarnost, moramo poskrbeti, da smo vsi aktivnejši. Leta 2010 je le 64,3 e, odstotkov prebivalstva med 35 in 64 e, letom e, bilo zaposlenih. To je 8 odstotnih točk več kot leta 2001, kar pomeni, da smo naredili določen napredek, potrebno pa je narediti še več še vedno smo daleč od eh, tega, da bi eh, dosegli upokojitveno starost pri 65 letih. Dejanska upokojitvena starost je le 61,4 leta. Evropska komisija zato eh, pravi, da je zelo pomembno prevetriti in reformirati pokojninski sistem in to v skladu s eh, študijo, ki smo predstavili prejšnji teden. Glavni cilj je, da so naše javne finance vzdrže, vzdržne. Eh, to pomeni, da morajo države članice omojiti dostop eh, do zgodnega upokojevanja in da svoj pokojninski sistem navežejo na podaljšano življenjsko dobo. Dobro je, da dlje živimo. Če pa želimo omogočiti Um, to, da imamo dostojne pokojnine in da se zmanjša uh, revščina, uh, moramo vse to pre, prenesti tudi v daljše uh, delovanje na trgu dela. Zadolževanje ne bo naslovilo teh težav. Če ljudje ne bodo mogli dlje časa ostati na uh, trgu dela, uh, ne bomo naredili veliko. Zato moramo tudi zboljšati uh, eh, možnosti za starejše delavce. V naši beli knjigi o pokojninah bomo spregovorili prav o tem. Spregovorili bomo tudi o koristih tako imenovanega aktivnega staranja. To bo omogočilo starejšim večje možnosti, da bodo ostali na trgu dela, da bodo ostali aktivni znotraj družbe in da bodo neodvisni in nevzdrževani. Aktivna starost ni neki eufemizem Eh, s katerim želimo eh, starejšim osebam onemogočiti določene koristi. To je koristno za vse generacije. Naslednje leto eh, bomo poskušali spodbujati to agendo znotraj Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. Znotraj eh, tega leta bomo spregovorili o raznih možnostih, ki eh, aktivno staranje predstavlja. Tako bomo tudi spregovorili o boljših možnostih za mlade in za starejše znotraj naših družbah. Potem pa so tukaj še druga področja, ki jih moramo nasloviti in to urgentno. In sicer gre tukaj za vse večje razlike znotraj Evropske unije. Kot posledico. Uh, neenakosti smo videli različne pojave. Kar nekaj je ljudi, ki so postali razočarani in ki so se odmaknili od politike in od družbe. Neenakost in alienacija, vse manjša socialna kohezija so tisti, ki minirajo naš socialni model. To tudi preprečuje pametno in vzdržno rast teh ciljev ne moremo doseči, če ne bomo spodbujali vključevanja. Zato obstajajo tri področja, ki jih moramo podrobno preučiti v tekočem obdobju. Obstajajo geografske razlike, ki spodjedajo um, notranji trg. To povzroča tudi gospodarske neenakosti in tudi eh, socialne tenzije. Po vsej Evropski uniji eh, se razlike zmanjšujejo, vendar pa ostajajo precejšnje. Demografija je obravnavana v večini regionalnih kontekstov. Zaenkrat pa nismo zasledili pomembnejših ukrepov, s katerimi bi naslovili eh, ta vprašanja tega je malo, še posebej upoštevaje kontekst trajnostnega razvoja. Demografske spremembe so videne kot težave na mesto kot priložnost. To je treba spremeniti. Poleg tega moramo nasloviti um, breme, ki ga predstavlja nezaposlenost med mladimi. Poskrbeti moramo, da so mladi opremljeni za vstop na trg dela. To je pomembno. Že danes je veliko podjetij, ki ne morejo zapolniti delovnih mest zaradi tega, ker ne najdejo zaposlenih, ki bi imeli potrebne, potrebna znanja. Zato moramo vedeti, da bo lahko nastopila nova gospodarska kriva, kriza, če ne bomo našli potrebno sposobljene zapos, eh, delovne sile. Tretji področje, ki ga želim nasloviti, je priseljevanje. Evropa mora imeti bolj ciljno usmerjen pristop do priseljevanja. Napredek na tem področju uh, bi uh, predstavljal prvi korak naši sistemi prepoznavanja kvalifikacij bodo naredili Evropo privlačnejšo za visoko usposobljene priseljence. Potrebujemo aktivne zaposlitvene politike in izobraževalne politike, zato da bomo omogočili priseljencem in njihovim potomcem, da se vključijo na trg dela. Spoštovani, Strategija Evropa 2020 eh, prepoznava potrebo po eh, ozemeljski in eh, socialni koheziji. Trije cilji izobraževanje, zaposlovanje in zmanjševanje strategije dejansko imajo neposreben vpliv na neenakost. Naša študija letne rasti govori o potrebi, da se izboljšajo in poglobijo sistemi socialnega varstva, da se lahko najšipkejše eh, zaščiti znotraj fiskalne konsolidacije. Naše politike morajo biti poštene, eh, proračunska konsolidacija mora biti pravična, breme si moramo porazdeliti. Komisija tudi eh, podarja, eh, kako potrebno je poskrbeti za varstvo. Neenakost je nekaj, kar lahko učinkovito naslovimo le eh, skozi politično koordinacijo in usklajevanje in sodelovanje med državami članicami. Pri tem računam na vašo podporo. Najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospod komisar. Uh, uh, Odpiram razpravo. Prva oseba na seznamu govornikov je predstavnik portugalskega parlamenta, to je gospod Nunjo Filipe Matjas. Beseda je vaša. Senor prezident, senor ministru, senor komisarju, karazi, karš e kolegaš. Hvala lepa. Spoštovani kolegi, najprej bi želel pozdraviti to pobudo. Mislim, da prihaja v pravem trenutku. Biti moramo dovolj drzni in vse skupaj vrstiti še na agendo skupnosti. Ta seja odraža duh solidarnosti eh, in skupnostni duh, ki nam bo pomagal izgraditi evropski projekt. Prav tako je to časa za premislek, ki pa krati zahteva tudi ukrepe in razmislek o vrednote evropske civilizacije, Evropske unije. Te so ključnega pomena, če želimo ohraniti našo sposobnost eh, kreativnosti, inovacije in ustvarjanja dane vrednosti. Osrednja točka mojega govora je ta, da je Evropa dolgo bila svetilnik v svetu, eh, ko gre za naše vrednote, ko gre za organizacijo naše civilizacije in ko gre za vzdržnost naših virov eh, bogatstva. To nam je omogočilo konkurenčnost, na podlagi katere smo lahko potem delovali. No, v času krize Eh, in v času globalizacije moramo poskrbeti za rast, ki nam bo omogočila ohranjanje vrednot naše civilizacije. Sedaj smo prišli na neko križišče in sedaj moramo izpostaviti te vrednote, naše bogatstvo, moramo ohraniti eh, socialno Evropo. Um e Neučinkovitost pri gospodarski rasti je vplivala tudi na socialne in pa gospodarske trende, ki lahko sedaj spodkopavajo naše vrednote te vrednote morajo biti del našega socialnega modela. Potrebujemo celo vrsto odzivov. Eh, no, nočem biti predolg, zato sem osredotočil na naslednje. Naši politični voditelji se morajo osredotočiti na potrebe prihajajočih eh, generacij, ne pa samo na potrebe prihodnih volitev. Drugič, skupnostne politike bi morale ustvariti več povezav. Eh, z finančnimi inštrumenti, ki nam bodo omogočili sprejeti akcijske programe, ki bodo prispevali k rasti. Še nek element je tukaj osrednjega pomena. Eh, poskrbeti moramo za dober evropski socialni model. To mora biti prilagojeno potrebam naši, naših generacij. Evropejci morajo zagotoviti, da bodo vrednote naše civilizacije spoštovane po vsem svetu. Na ta način lahko ustvarimo takšne modele, ki nas bodo ki nam bodo pomagali skopati se iz trenutnega netrajnostnega modela. Um, če želimo biti na, še naprej uh, socialno vse vključujoči in pa koherentni, potem moramo poskrbeti za ustrezne programe. Dziękuję bardzo e, koledze za zabranie głosu. Hvala lepa za to, da ste se javili k, besed, k besedi. Naslednji pa je predstavnik francoskega senata Jean-Louis Laurent. Monsieur le Président, mesdames, pardon, mesdames et messieurs, les réunions d'hier. Gospe in gospodje, gospod predsednik, današnjo in širešnjo sejo smo posvetili socialnim posledicam demografskih sprememb v Evropski uniji. V teh razpravah smo zavzeli nekako negativno stališče se zdi. Države Evropske unije se soočajo z negativnimi posledicami globalizacije, omejujejo jih tudi eh, finance zaradi krize in zaradi tega se sedaj eh, pojavlja revščina, nekaj, kar se je umikalo po letu, 2000, eh, po letu 1945 vse tako se je zdelo. No, sedaj si moramo ponovno ogledati ambicije naših ustanovnih očetov, ki so govorili o blaginji. Migracijska populacija no, naša populacija se spreminja, stara se. In mi govorimo o, tudi o možnosti, da bi se priseljenci vrnili v svoje izvorne države. No, v zvezi s spremembami prebivalstva se pojavljajo vprašanja, ki se lahko spremenijo v akutne probleme, naprimer zdravstvena vprašanja. Seveda si moramo tukaj še naprej prizadevati za izboljšave, še vedno moramo jamčiti kakovost življenja v Evropi. Zato je bistvenega pomena dostop do zdravstvene oskrbe. V Evropske uniji bi morali poskrbeti za harmonizacijo, za prepoznavanje zdravstvenih certifikatov in pa diplom, tako da bi izboljšali čezmejno sodelovanje in zato, da bi preprečili pomankanje osebja eh, v zdravstvu. Morali bi pojasniti pravni okvir eh, univerzalnih eh, storitev, ki so v skupnem interesu. Tukaj lahko Evropska unija veliko prispeva. No, ne želim tukaj priti v nasprotje s tem, kar počne gospod Barni. Vendar pa mislim, da bi si morali Eh, bi morali spoznati tudi to, da ima tudi javna administracija tukaj določeno vlogo. Trg je morda pod pritiskom krize in pojavljajo se socialni problemi. Ampak tukaj moramo ukrepati. Na ta način bomo lahko ponovno pridobili zaupanje naših državljanov. Naši ukrepi so pomembni in naše ukrepe mora določati etničnost, ki jo moramo spoštovati v vsej Evropi s pomočjo izobraževanja, usposabljanja in pa s pomočjo raziskav. Dziękuję e, panu za wypowiedź. E, zgodnie Hvala lepa za vaš prispevek. Sedaj pa dajem besedo predstavniku Polskega senata, gospodu Boruševicu. Hvala lepa. Gospod Boruševic sedaj predseduje seji uh, in daje besedo članici Polskega parlamenta, gospe Jaslovicki. Hvala lepa. V prispevkih je bilo povdarjeno, da bi lahko v eh, gospodarski krizi stavili predvsem na človeški vir. To je povedal tudi gospod komisar. Sam sem pripišena, da je to največja mm, vrednota, ki jo ima Evropska unija. Eh, svet so spremenili evropejci. Tudi tisti, ki prihajajo iz Amerike in pa iz Kitajske. No, ampak nova razmišljena prihajajo predvsem iz Evrope. To je pomemben signal. Ta človeški potencial je nekaj, s čemer lahko Evropa tekmuje v primerjavi z drugimi deli sveta. Govorili smo tudi o socialnem skladu in zaskrbljena sem, ko slišim, da se bo ta sklad uporabil za boj proti revščini, ampak ne na ta način, da bi aktiviral ljudi, da bi ustvaril delovna mesta. E, to me skrbi. Razpravljamo tudi o prostem gibanju. Včeraj smo omenili vse omejitve, ki obstajajo v zvezi s tem. In e, naj povem, da v Evropskem parlamentu počasi odpravljamo te omejitve. samo eh, dva uh, odstotka evropejcev dejansko eh, ima koristi od eh, tega prostega gibanja. Vsi ostali čakajo na boljše pogoje. Potem govorili smo tudi o podjetništvu. S kakšnimi inštrumenti podpiramo podjetništvo? Zdi se mi, da so ti inštrumenti popolnoma neočinkoviti. Um, ehm, mladi ljudje so tisti, ki prevzemajo tveganja in ustvarjajo nova delovna mesta v evropskih politikah. Ni nobenih instrumentov, s katerimi bi se podpiralo ustanovitev majhnih in srednje velikih podjetij. Nobene podpore ne nudimo mladim ljudem, ki odpirajo majhna in srednje velika podjetja. Um, čeprav ta predstavljajo največji potencial za stvarjanje delovnih mest. Potem govorili smo tudi o družin. Vemo, kaj od nas eh, pričakujejo, ampak ali sporoč, ali komuniciramo z eh, družinami. Vedno znova govorimo o tem, da potrebujemo inštrumente, da jih želimo mm, predstaviti našim državljanom, pa jim pri tem sploh ne prisluhnemo. Ali se odzivamo na dejanske potrebe, ki jih imajo družine. Zdi se mi, da m, samo pometamo pred lastnim pragom hiše, ki je popolnoma uničena. V času krize je pomembno prisluhniti belgijskemu ministru za delo, ki je rekel, da bi Evropo moral začeti zanimati svežen šestorček o gospodarskem upravljanju. Eh, oziroma da bi analogno s tem morali morda sprejeti tudi kakšen socialni šestorček. Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo gospodu Kžaževskemu iz Poljskega sejma. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za nami sta dva dneva razprav demografska in pa socialna situacija v številnih državah članicah. Uh, se pravi, situacija držav članice med seboj zelo razlikujejo. V državah, kot je naprimer Združeno kraljestvo, je poprečna starost delojemalcev določena z mlajšimi priseljenci, ki z težavami, samo s težavami vstopajo na delovni trg in tudi nimajo ustreznih izkušenj. Potem po drugi strani pa imamo države, kot je Estonija. Tam obstajajo problemi eh, v zdravstvu in eh, starejši ljudje lahko delajo samo do določene starosti. Težko je tudi zaposliti starejše ljudi se pravi, rešiti moramo dva različna problema. Ampak kaj ima sta ti dve državi skupnega, torej Združeno kraljestvo in pa Estonija? Eh, skupno je to, da ni dovolj delovnih mest ne za mlade, ne za starejše ljudi. In obstajajo tudi eh, strukturni problemi, ko gre za problem brezposelnosti. Eh, glavni cilj je ta, da je potrebno ustvariti nova delovna mesta. Šele potem lahko odločamo o tem, ali naj bodo ta namenjena za mlade ljudi ali za starejše ljudi. Zdi se mi, da prihaja do generacijske spremembe, ljudje živijo dlje, starejše tudi jaz sam, so, starejši so bolj aktivni, aktivni so dalj časa so tudi bolj zdravi. Ne potrebujejo več tako pogosto zdravstvene oskrbe. In zato je aktiviranje starejših ljudi na delovnem trgu lahko nekaj, kar lahko prinese koristi tako za nacionalne proračune, kakor tudi za delovni trg. Zato imam naslednji predlog. Eh, mislim, da bi morali imeti nekakšno, nekakšen skupek eh, orodij in damo ta skupek na voljo državam članicam, pa jih naj uporabijo tako, kot želijo. Zdi se mi, da potrebujemo celo paleto predlogov, tako da bodo ti uporabni tako v Estoniji, kakor tudi v Združenem kraljestvu. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospodu Hermanu Lekrovu, predstavniku Belgijskega parlamenta. Aha. Dobrze. W takim razie proszę o zabranie głosu pana Jesmonda Mulieta z parlamentu Malty. Gospoda ni, zato dajemo besedo gospodu Mugliju, predstavniku Malteškega parlamenta. Thank you, Mr. Chairman. Hvala, gospod predsedujoči. Čeprav Malta nima visoke stopnje brezposelnosti, še vedno ostaja izziv na področju dostopa do trga, zlasti ko gre za udeleženost žensk na delovnem trgu. Ta še vedno nizek, zlasti za ženske, ki so stare več kot 40 let. uh, ja, predlogi so osredotočeni na to, da bi se izboljšali programi za oskrbo otrok. Uh, moja država temu namenja tudi sredstva iz evropskih skladov, ampak eh, kot sem povedal že prej, je resnični izziv ustvarjanje delovnih mest. Kako lahko zmanjšamo birokratske ovire, kako lahko ustvarimo takšne zaposlovalne pogoje, uh, da ti ne bodo odvračali investicij v Evropo, kako lahko ustvarjamo nove oblike delovnih mest. Ne strinjam se z senatorjem Agustinom, da, je, da so rešitve za globalizacijo lokalne. Ne, nekatere države niso sposobne za boj proti globalizaciji oziroma se proti globalizaciji ne morejo bojevati same. Spremeniti moramo miselne vzorce na evropski ravni, moramo izmenjavati najboljše prakse in uh, ponuditi mladim ljudem uh, neko delovno izkušnjo, uh, Um, ustvariti, moramo delovna mesta za njih in poskrbeti za to, da ostanejo na trgu dela. Na ta, na ta način lahko začnejo um, zagotavljati svojo prihodnost. V državah, kot je Malta, je največji izziv um, vprašanje energije tukaj lahko ponudi odgovor kohezijska politika, kako lahko zmanjšamo stroške energije v državah, kot je moja, ki je skoraj v 99 odstotkih odvisna od fosilnih goriv. Potrebujemo več spodbud za obnovljive vire, naše zgradbe morajo biti bolj energetsko učinkovite in majhnim in velikim podjetjem moramo pomagati. Um, pri spodbujanju obnovljivih virov in znišati njihove stroške energije. Pa še več je to vrstnih izzivov. Včeraj je poročevalec gospod Van Nistelrooy omenil raziskave, predvsem eh, predlagano povišanje sredstev za raziskave in eh, govoril je tudi o tem, kako bi naj državam pomagali pri črpanju teh eh, višjih sredstev. Povedal je, da da bo predlagal nekakšne stopničke do odličnosti. No, kakor vemo, eh, za tehnični razvoj in raziskave potrebujemo tudi ustrezne zmogljivosti. Zato niso samo konvergenčne regije tiste, ki so v slabšem položaju. Obstajajo tudi države ali regije, ki bodo sedaj prišle na prehodno obdobje, pa nimajo zagotovljenih zmogljivosti. Bodi si zaradi eh, tradicije, nimajo dolge tradicije financiranja raziskav, bodi si imajo težave zaradi zmogljivosti, zaradi pomankanja zmogljivosti ali pa zaradi geografskega položaja, torej je ta bolj perifernega značaja. Raziskave in inovacije nam lahko pomagajo, ampak moramo si ogledati, katere regije resnično potrebujejo to pomoč. Tem regijam bi morali nameniti sredstva iz skladov in na ta način se lahko borimo proti negativnim posledicam globalizacije ter lahko tudi ustvarjamo delovna mesta. Hvala. Sedaj pa Dajem besedo gospe Verilovi Krumovi, predstavnici bolgarskega parlamenta. Hvala lepa, kolegi, predsedujoči. V imenu bolgarske delegacije bi se želela zahvaliti za organizacijo te skupne parlamentarne seje. Rastoča, rast, toča populacija, starajoča se populacija in potreba po reformi zdravstvenega sistema. To je vse ključnega pomena za Bolgarijo. Vsi problemi so se tam pojavili zaradi večletnega zanemarjanja teh problemov. Morali bi si prizadevati za prihodnost in za to, da bo ta spremljiva za nas in za naše otroke. Eden izmed korakov, ki so potrebni za to, je ta, da zvišamo upokojitveno starost. Potrebujemo boljše ukrepe za to, da izboljšamo naše sisteme. Eh, seveda ta postopek ne bo hiter in zato pozivamo vse države članice, da naj izmenjujejo najboljše prakse. To vedno pomaga. Prav tako bi morali spregovoriti o solidarnosti. V zvezi z Bolgarijo bi želela eh, sporočiti našim državljanom, da niso sami. Ljudje, ki so stari več kot 60 let, bi morali dlje časa ostati na trgu dela. Ta teden v Bolgariji sprejemamo proračun za leto 2012. In uh, v tem trenutku krize je naš proračun primeren in upošteva to, o čemer tukaj razpravljamo, upošteva socialno enakost in pa vse druge vidike. Vsi ukrepi, ki so sprejeti na evropski ravni, bi morali dobiti podporo vseh držav članic. Hvala, da ste mi dali besedo. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo Ziti Kormaj, evropski poslanki. Hvala lepa. Vesela sem, da imamo v času polskega predsedstva to pomembno sejo. Mačari to zelo pozdravljamo. Torej, zdi se mi, da je ta seja zelo plodna. Mislim, da bi morali večkrat organizirati takšne seje. Eh, v Evropi nimamo samo demografskih sprememb, ampak se ukvarjamo tudi z pokojninskimi reformami in z brezposelnostjo mladih. In vesela sem, da je gospod Andr tukaj z nami, on je odgovoren za novo belo knjigo. Korak za korakom. Najprej nekaj o brezposelnosti mladih. Imamo 25 milijonov brezposelnih, 5 milijonov izmed teh je mladih ljudi. In če si ogledamo teh 5 milijonov, lahko ugotovimo, da je več brezposelnih žensk kot moških. Zato je zelo pomembno, da je gospod Barozo postavil podal jasno izjavo o brezposelnosti mladih. Temu res moramo posvetiti posebno pozornost. Zakaj to pravim? Um, Ko sem bila na sestanku AKP, sem ugotovila, da to ni samo pojav, ki, s katerim se soočamo v Evropi, ampak se z brezposelnostjo mladih soočajo tudi v okviru držav AKP in pa pri, eh, to, to je bilo razvidno tudi iz arabske pomladi. Eh, zato potrebujemo hitre in zanesljive odgovore za te probleme. Kar se tiče pokojninske reforme in eh, bele knjige, ki ga je kolegica pravkar omenila, ki jo je kolegica pravkar omenila. Ja, sama sem zadovoljna, da bomo dobili belo knjigo, čeprav bi ta morala priti ob zgodnejšem trenutku. Eh, in spremenime tudi vsebina te pokojninske reforme. Sedaj je vsaka peta ženska v Evropi eh, revna in če ne bomo reformirali pokojninskih eh, sistemov, bodo revne vse ženske v upokojitveni starosti. In mislim, da si tega ne moremo privoščiti. Zato pozivam komisarja Andorja, da naj Vivian Reding, ki je odgovorna za enakost spolov, zagotovi, da bo do pokojninske reforme upoštevali tudi vidik enakosti spolov. Ne smemo pozabiti na to, da nas je eh, žensk 52 odstotkov, zato se morate ukvarjati z nami. Potem, demografski izzivi. Želim jasno povedati naslednje. Govoriti moramo o, spra, o spravljanju družinskega in pa poklicnega življenja. Ko sem včeraj prisluhnila eh, nekemu govorniki na kongresu eh, SDP v Berlinu. Eh, mislim, eh, torej, govornik je govoril o naslednji strategiji. Tam imajo največ žensk na delovnem trgu in hkrati dva otroka na družino. To pomeni, oprostite, govornica govori o norveški. Torej, oni so razumeli, da morajo ženske biti zaposlene, na ta način lahko imajo tudi družino, imajo dobro skrbo z otroki in na ta način jim je to omogočeno. Zakaj to izpostavljam? Evropa se spreminja. Kaj to pomeni? To pomeni, da nimamo samo finančne in gospodarske krize, ampak imamo tudi krizo morale v Evropi. Če si ogledamo, kaj državljani mislijo o nas. No, udeležba na evropskih volitvah je bila samo 40 odstotna in zato sem bila vesela, da sem lahko bila poročevalka o evropski državljanski pobudi. Ta pobuda omogoča državljanom, da se udeležujejo v konstrukcije Evrope. Eh, dobili bomo tudi novo orodje, ki bo stopilo v veljavo 1.4.2012. Moramo se vprašati, ali imamo ustrezno obliko stikov za našimi državljani, kako bližu smo običajnim državljanom. Evropski državljani želijo primerne uh, odgovore, Pre, uh, eh, skrbi jih njihova usoda. Odvrnili so se od politika, kaj ti skrbi predvsem to, ali si bodo lahko kupili štruco kruha in čevlje za njihove otroke. Ko govorimo o demografskih izzivih, moramo biti razumni in realistični. Ko govorimo o teh vprašanjih, moramo pokazati, da smo odgovorni eh, sprejem, eh, da smo odgovorni ko sprejemamo naše odločitve. Jasno, moramo našim državljanom pokazati, kaj delamo, na kakšen način in prevzeti moramo odgovorno za teh 500 milijonov ljudi. Hvaležna sem polskemu predsedstvu uh, in vesela sem, da je prisotnih toliko kolegov iz Polske. Hvala lepa. Gospe Gurmaj, sedaj pa dajem besedo gospe Alini Gajduškovi iz eh, Češkega senata. Pane predsedajci, dámy a pánové, nejdříve si do... Hvala lepa. Najprej splošna pripomba o današnji temi. Kasneje pa bom govorila o tem, kako lahko znanost in raziskave podprejo gospodarsko rast. Najprej se želim uh, zahvaliti polskemu predsedstvu za temo te konference. Uh, Evropski socialni model je bistvenega pomena za nadaljni razvoj Evrope in pa preostalega sveta. To je bistvena tema. Ampak eh, zdi se mi, da se tej temi ne posveča dovolj pozornosti. Sama sem bila prisotna na vsaki medparlamentarni konferenci in žal mi je, da danes ni več prisotnih. Vse skupaj postaja nek splošen problem današnje Evrope. Na Češkem zaznavamo veliko skepso napram Evropi. S tem se srečujemo skoraj vsak dan državljani in pa predvsem mediji, ko razmišljajo o Evropi, pomislijo predvsem na denar iz strukturnih skladov in eh, pomislijo predvsem na birokratske predpise. Nimajo občutka, da jim Evropa pomaga. Ampak večina ljudi se z nami strinja, ko pravimo, da lahko delujemo samo eh, skupaj, da samo na ta način lahko preživemo v, globaliz v globalnem svetu naš kontinent moramo obraniti, ta kontinent, kjer imamo najboljši življenjski standard. V Evropi si prizadevamo za trajnost. To je dober eh, pogoj za nadaljno integracijo. Prepričana sem, da je to vizija, ki lahko nagovori tudi državljane in potem, ko gre za vprašanja socialne kohezije je potrebno jasno povedati, da je to evropsko vprašanje. Tega države članice še vedno niso prav razumele. In pa sedaj se bom navezala še na predhodnega govornika. Tudi, ko gre za sredstva, ki bi naj podpirala znanost in pa raziskave, so ta sredstva namenjena predvsem manj razvitim državam. To je prav, to je načelo kohezijske politike. Ampak problem se pojavi tam, eh, kako naprimer na Češkem, ko so tehnične institucije osredotočena na eno samo mesto, kakor pri nas v Pragi. Praga spada v bolj razvite regije in zato ne more uh, črpati sredstev iz kohezijskega sklada. Um, to se mi zdi škoda. Če bi uspeli znanstvenike bolje podpreti, bi lahko ti postali odlični. S tem bi se izboljšala naša konkurenčnost in eh, s tem bi lahko spodbudili tudi našo rast. Samo manjša pripomba k eh, včerajšnjemu govoru gospoda Van Mistelroja. S podobnim problemom se verjetno soočajo tudi druge države članice. Pa še ena želja za leto 2012. Želim Evropskemu parlamentu in pa nacionalnemu parlamentu, da bi skupaj oblikovali neko vizijo nove Evrope in na ta način bi lahko našim državljanom omogočili miroljuben razvoj in pa blaginjo tudi v prihodnosti. Pripričan, pripričana sem, da nam bo vsem skupaj to uspelo. Hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo pa ima zdaj. gospod Kevin Hopkins iz spodnega doma britanskega parlamenta. Hvala lepa, predsedujoči. Ja samo povem, kako zelo všeč mi je bil prispevek gospe Gurma iz Mačarske eh, glede brezposlenosti in socialnih problemov, ki iz tega izhajajo. Naj povem še nekaj okrog eh, brezposlenosti med mladimi, med mladimi in brezposlenosti nasploh dobili smo kar nekaj jasnih sporočil v zadnjih dveh dneh, da nekatere države skrbi nizka rodnost. Mi tega problema nimamo, mi imamo na nek način obraten problem, saj imamo hitro rast prebivalstva. Prav tako pa smo priča visoki stopni emigracije iz držav z nizko rodnostjo, kjer ima zdaj pomankanje uh, izobražene delovne sile in eh, veliko je tudi imigracije v države, kot je Združeno kraljestvo, eh, iz katerih smo sveda prejeli veliko izobraženih, eh, usposobljenih ljudi, ki so seveda opustili države, kjer teh znanj ni. In v državah gostiteljicah ti ljudje pridobijo zaposlitev, številni lokalni mladi pa so brezposlni zaradi tega. Pomembno je torej, da država te manj usposobljene posameznike usposobljeni izobrazijo, saj eh, delovne mesta, ki zahtevajo visoko stopno usposobljenosti, eh, zasedajo posamezniki, ki prihajajo iz vzhodne in eh, osrednje Evrope ljudje v moji državi, v mojem mestu, ki prihajajo iz teh držav, so visoko usposobljeni, govorijo odlično angliško, mi zelo težko govorimo katerikoli njihov jezik, tako da smo res navdušeni nad njihovim znanjem, ampak to eh, vendarle povzroča kar velik problem brezposlenosti in tega ne bomo rešili zgolj z velikimi selitvami prebivalstva, ampak moramo ta problem reševati nasplošno v razvitem svetu, v svetu nasplošno. Tega ne bomo rešili z vrčevalnimi ukrepi. Veliko pritiskov je v smeri vrčevalnih ukrepov, s katerimi naj bi ozdravili javne finance, ampak to ustvarja še večje stopnje brezposobnosti, nižje davčne prihodke, eh, še več socialnih transferjev in eh, stvari so samo slabše in ne boljše, tako da se mi zdi, da to ni dober način naprej. Življenski standard eh, torej, upada v številnih državah. Pomembno je, da živimo glede na lastne sposobnosti, ampak veliko problemov vendarle je ravno zaradi brezposlenosti. Tako da po eni strani imamo nižjo proizvodnjo, po drugi strani pa imamo veliko odprtih eh, proizvodnih kapacitet. Če to dvoje združimo, če ustvarimo nova delovna mesta, če gospodarstvo zaženemo, če pridobimo rast, upade brezposlenost, standard eh, se poviša in eh, socialni problemi se potem začnejo reševati sami. Zdaj, kako do tega priti, to je drug problem. Nimamo časa, da bi se zdaj lotili tega, vemo, eh, kaj se da storiti v to smer. Ampak v bistvu hočem povedati to, da deflacija in Evropska unija in eh, večina različnih držav ima zdaj neko obsesijo eh, deflacije v svojih gospodarstvih, ampak v bistvu bi morali uh, iti v politiko inflacije. V zgodnih 30 letih države v Eh, težavah, bistveno zmanjšale potrošnjo, bile so velikih težav. Šele s kenzijansko politiko v poznih 30 letih je prišlo do počasne oživitve gospodarstva. Tako da v bistvu na nek način ponavljamo napake iz preteklosti pri tem, kar počnemo. Tako da, če hočemo neko pomenljivo socialno kohezijo, če želimo nek pomenljiv socialni model, potem moramo spremeniti svoj pristop do upravljanja gospodarstva. In to moramo početi z državljani pred očmi, ne pa da to prepuščamo eh, zgolj muham trga. Trgi so bili postali zelo moderni v zadnjih nekaj desetletjih, ampak eh, pomembno je, da naša gospodarstva upravljamo v tem tržnem gospodarstvu, vendar da vsega ne prepuščamo eh, trgom. Seveda mm, je pomembno, da se lotimo določene stopnje eh, intervencionizma v naših eh, gospodarstvih in da ne prepustimo vsega podivjanim trgom. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Edith Bauer. Hvala lepa. Uvodoma, predsednik, naj povem, kako hvaležna sem polskemu predsedstvu da izpostavlja ta socialna vprašanja. Vtis imam, da smo v zadnjem letu tu v plenumu bolj malo govorili o socialnih problemih, vsekakor manj kot zdaj v zadnjih dveh dneh. To zato, ker verjetno naše razmišljanje prežema finančna kriza in pa potencijalne rešitve lete. In to je na nek način popolnoma prevzelo naš dnevni red. Ampak pogosto pozabljamo, da smo priča kar pomembni finančni krizi in pa predvsem krizi vrednot, ki je podobnih razsežnosti kot finančna kriza. Mislim, da imamo Danes opravka s kar dobrimi diagnozami. Pogosto vemo, kaj nam je storiti, ampak drugo vprašanje je, kako. To se zdi nekaj, kar še vedno zeva kot velika vrzel. In ko čas teče, smo vedno bolj priča temu, da so razlike v razvitosti držav članic takšne, da preprečujejo enotne rešitve širom celotne EU. Kar zadeva demografski izziv, naj tu navedem primer. Tu v Evropskem parlamentu smo imeli zelo malo ukrepov, s katerimi smo skušali spodbuditi rodnost. Eden od inštrumentov je nov sprejeta zakonodaja o porodniškem dopustu edino. No, novice sveta kažejo, da predlog parlamenta svet tako ali tako ne bo sprejel, kar pomeni, da je ta predlog praktično neuspešen. Tako da vse to kaže, da je izjemno težko najti nek minimalni enotni standard za rešitve, ki jih eh, morajo konec koncev sprejemati države članice. In eh, evropske institucije nimajo nobene pristojnosti na tem področju sociale. No, glede na to, da imam že besedo, naj se eh, samo še lotim vprašanja trenutnega statusa na področju zakonodaje o porodniškem dopustu. Ali bomo dobili nov predlog strani komisije ali eh, kakšna bo usoda tega predloga. Aktivno staranje je očitno problem, ki morda danes ni tako zelo relevanten, vendar pa bo to vplivalo na naš jutri. Nekaj časa morda še imamo, da najdemo prave rešitve. Komisija je omenila, da je le 47 odstotkov starostne skupine nad 50 let prisotni na trgu dela. Ženski je 37 odstotkov v tej starostni skupini prisotnih na trgu dela. To pomeni, da se ženske na nek način hitreje starajo ali na drugačen način se soočajo z drugačnimi izzivi kot uh, moški. Tako da je jasno, da je potrebno tudi v kriznih razmerah obravnavati vprašanja, kot je enakopravnost in pravice ženske. Kajti pogosto je to povezano z zelo resnimi gospodarskimi vprašanji. Še eno vprašanje, ki bi ga rada izpostavila, je boj proti revščini. Vsi se zavedamo dejstva, da smo v strategiji EU 2020 določili cilj 20 milijonov manj revnih, ampak eh, vse odkar smo postavili ta cilj, se je število revnih povišalo za vsaj 20 milijonov, veliko otrok živi v revščini. In to je zelo pereče vprašanje, ki je zelo tesno povezano seveda tudi z vprašanjem gospodarstva, kaj te govore o naših eh, prihodnih resursih, o prihodnem, prihodnji populaciji zaposlenih. Ti otroci, ki živejo v revščini, ne bodo uspeli pridobiti zadostnih eh, znanj. In eh, to je tista vrzel, o kateri je bilo govora. Nek zgodovinar je dejal, da so socialne in dohodkovne razlike v preteklosti bile bistveno manjše kot danes in eh, vendar so privedle do krvavih vojen. Kako bomo to preprečili danes, ko so te razlike toliko večje? Hvala. Besedo ima gospa Jana Dobm z estonskega parlamenta. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Moram reči, da me počasi tole skrbi. Ne vem, morda sem bila včeraj nekoliko preveč emotivna in tudi danes pri svojih izjavah. Bi se vam utegnilo zdeti, da Estonija kot članica EU ni ne vem kako uspešna, ampak ne gre nam slabo. Gospod Buzek je bil nedavno v estonskem parlamentu in nam izrekel čestitko, eh, za kar smo tudi zelo hvaležni. Pogosto pravijo, da je kozarec lahko bodi si na pol poln ali pa na pol prazen. Moj je vsekakor na pol poln in veliko smo že storili na področjih, o katerih govorimo tu danes. Naš sistem porodniškega varstva je zelo dober. Eh, naše Eh, matere dobijo do 16 mesecev plačenega porodniškega dopusta, dobijo vsak mesec plačo enaki, ki je enaka zadnji plači pred nastopitvijo proračuna. Tudi mi imamo program, kot je program 50 plus na Polskem, eh, skušali smo vključiti starejše v trg dela, eh, dvignili smo upokojitveno starost in pogosto gredo zdaj moški neposredno iz službe na pokopališče, ker preprosto ne živijo dovolj dolgo, da bi sploh doživeli pokojnino. No, ampak eh, naš eh, premijer je nedavno dobil mednarodno nagrado za zelo strogo proračunsko politiko, ki smo jo vodili. Bili smo sicer najboljši učenec v evropskem razredu, ampak vse seveda stane. Eh, vsaka stvar stane. In zdaj smo pri tistem kozarcu, ki je na pol prazen. E, to smo na nek način morali poravnati. Naša največja družina, v kateri ima 16 otrok, se je morala nedavno preseliti v Združeno kraljestvo. Gospod Hopkins pravi, da stvari niso ravno dobre v Združenem kraljestvu, ampak očitno so boljše, kajti če se tako velika družina s 16 otroci preseli v Združeno kraljestvo iz Estonije, potem tam očitno nekaj mora biti prav. Uh, Prav tako smo sprožili druge programe, naprimer za zdravnike. Podpiramo zdravnike, ki so pripravljeni preseliti se v območje, odkudor so sicer vsi odšli. Vsako leto jim plačamo dodatnih 15 tisoč evrov pod pogojem, da ostanejo na danem območju vsaj pet let. Ampak na finskem dober zdravnik toliko zasluži par mesecih. Tako da ja, imamo različne programe, ampak kaj z njimi sploh dosegamo? Kaj hočem povedati? Ko govorimo o kohezijski politiki, mislim, da se moramo prepričati, da bodo ta sredstva enakomerno porazdeljena. Ta naš kozarec seveda nikoli ne bo poln do roba. Problemi imamo povsod. Nove države imajo finančne težave, stare države imajo težave z rodnostjo. Jutri bomo tudi mi sprejemali naš proračun. Sama kot podpredsednica, podpredsednica odbora za socialne zadeve moram reči, da tega proračuna ne podpiram, ne vem kako, pa vendar moramo pomagati tudi mi Evropi, da se otrese tega primeža, v katerem se je znašla. Treba je torej podariti, da vsaka stvar stane in za številne države članice je ta strošek že tako ali tako previsok. In ko govorimo o koheziji in solidarnosti, bodimo odkriti tudi glede tega vprašanja. Hvala lepa za to dopolnitev. Besedo ima gospod Lajoš Mile z Mačarskega parlamenta. Hvala lepa, predsedujoči, hvala lepa za besedo. Dame in gospodje, v teh zadnjih dneh smo govorili o specifiki demografskih trendov, o vprašanju migracij, o mestu, ki ga imajo ženske na trgu dela, o mladih, o starejših in vedno je bil podoben skupni imenovalec. Vse nas skrbi vzdržnost evropskega socialnega modela in eh, naših vrednot. Vse skrbi, ali bo naš eh, kenzijanski model preživel to krizo, ki jo zdaj trpi ali ne. No, naj izpostavim nekaj elementov, o katerih smo govorili do sedaj. Ko je govora o razmerah na trgu dela za ženske, potem je treba jasno povedati, da ko prihaja do razkoraka med eh, poklicnim in eh, družinskim življenjem, se ženske seveda pogosto znajdejo v težavnem položaju. Ena zelo pogostih posledic tega je eh, pozno rojevanje za ženske, ampak to je samo nek izhod v sili. Vsi poznamo tudi demografske posledice tega. Če torej obstaja ta razkol med eh, družinskim in poklicnim življenjem. In če tega problema ne bomo uspeli rešiti, potem bomo ta simptom krize samo še doživljali vedno znova. Govorili smo torej o razsežnostih krize in o različnih primerih eh, tega, ampak naj vam pokažem na enem primeru, s kakšnimi dilemami se soočimo mi, ko gre za vprašanje mladih in pa starejših. Tudi mi na mačarskem seveda zelo dobro vemo, da je izobraževanje v krizi. Poklic učitelja ni privlačen, ne bi zdaj šel v podrobnosti posledic tega. Pomembno je, da imamo politično voljo ponuditi nek eh, model karijere mladim. Ampak dejstvo je, da če želimo, da bo ta poklic zanimiv, potrebujemo ustrezno plačo tudi za začetnike. Ampak to seveda bo potem povzročilo napetosti, ker zadeva plačno politiko. Kaj ti starejši učitelji bodo potem seveda se pritoževali, da so mlajši v bistveno boljšem položaju, kot pa oni sami po desetletjih dela v tem sektorju. Tako da tudi na tem primeru vidimo, da je rešitev za te probleme zelo resna in težka naloga. In eh, brez rešitev pa se seveda samo še ponavljajo te napetosti in krepijo napetosti, ki jih želimo odpraviti. No, vse nas skrbi usoda evropskega socialnega modela, ampak treba veriti, da ni le Evropa tista, ki se pomika v neko smer, ampak eh, celoten globaliziran svet. Poslušamo tu o pobudah, euroazijskih pobudah. Ne vem, kakšne so tu možnosti. E, morda je govora tu o nekih ruskih vrednotah, ampak dejstvo je, da se bomo v prihodnosti soočili z drugačnimi konkurenti. Tako da ne soočamo se le s krizo, ne soočamo se Eh, samo s tem, ampak tudi za novimi konkurenti na globalnih trgih. In seveda tega problema v tem trenutku nikakor ne moremo enostavno izmeriti. Hvala lepa. Zdaj pa besedo predajam gospodu Gžibu, poslancem v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ta razprava danes, ta izmenjava mnen o socialni koheziji in o demografskih problemih in eh, uravnoteženega razvoja, je razprava, ki poteka v določenem kontekstu, kajte 8. in 9. tega meseca bo potekal Evropski svet in glavni problem tam bo iskanje rešitev za te krizne razmere, v katerem se je znašel evro in pa discipliniranje vseh ali pa samo 17 držav članic, ko gre za prihodnost, tem gre za vprašanje vodenja te politike, eh, da bo ta enotna in da ne bo ogrožala evroobmočje. In v tem kontekstu je treba povedati, da je potem tu vedno nek eh, refleks, da se vrčuje pri socialnih izdatkih in parlamentarna razprava danes o tem, kako zelo pomembna je socialna kohezija, ki seveda zahteva ne le izdatke, ampak tudi njihovo racionalizacijo. E, še ne pomeni, da se vse lahko počne e, in vrčuje zgolj na plečih sociale. To, kar poslušamo zadnje čase v naših razpravah, moram reči, da se tudi sam v svojem volilnem okraju na Polskem soočam s takšnimi reakcijami, pa tudi nedavno na srečne študenti, se pojavlja vprašanje, kje pa je človek, kje, kje je družba. Ves čas govorimo samo o finančnih trgih. Trgi lahko to, trgi lahko ono. Ampak eh, sprašuje, kakšen je pa vpliv politike, kakšen je vpliv družbe, komu je namenjena politika, kakršnakoli politika. Vsaka politika je namenjena družbi. Tako da z tega vidika se mi zdi, da je pomembno, da upoštevamo tudi to sporočilo vseh evropskih institucij, da govorimo ne le o odzivih finančnih trgov na naše dejanja, ampak se moramo zavedati tudi to, da je posledica vsega sprememba življenjskega standarda in kakovosti življenja v državah. Zakaj to izpostavljam? Zadnja razprava o proračunu za leto 2012 se je zaključila s kompromisom, s kompromisom, ki pomeni, da so države članice ugotovile, da ne bodo namenile polnih sredstev in ki se bo to najbolj pokazalo, med drugim tudi na Evropskem socialnem skladu. Tako da prihodnje leto ne bo možno izvesti vseh projektov eh, tudi na tem področju. Tako da to mislim, da je nekaj, kar velja izpostaviti v tej naši razpravi. Gospod komisar in pa tudi gospod eh, minister izpostavljata pomen tega projekta, ki smo ga poimenovali strategija EU 2020. V okviru te strategije je bilo meni najbolj všeč, ko smo predstavljali to strategijo, ravno odstop od, oziroma odmik od zelo tehnokratskega razumevanja delovanja EU gre torej za dejavnik odprave oddaljenosti od družbe. In to je nekaj, s čimer se moramo ukvarjati, kajti 50 odstotkov mladih v Evropski uniji ne končuje niti osnovne šole. To je alarmantno. Kako bomo imeli dobre delavce na trgu dela z dobrimi možnostmi za to, da delo sploh dobijo in da izkoriščajo svojo lastno ustvarjalnost, če 15 odstotkov državljanov EU ne končuje osnovne šole. Številni imajo tudi različne razvojne težave zaradi družinskih težav, zaradi okolja, v katerem odraščajo, zaradi poročnih disfunkcij v družini. Tako da se mi zdi, da so to stvari, ki so zelo pomembne. In to je zdaj pomembno vprašanje tudi za gospoda komisarja. Ali ne bo prišlo do nekega mm, čisto naravnega instinkta, da se začne predvsem rezati sredstva pri socialnih eh, skladih. Omenili smo, kako pomembno je, da se omogoča dostop do znanja, do zdravstvenih uslug, do trga, digitalnega trga tudi. Ampak ali ne bo predvsem eh, skušnjava ta, da se bodo skušale krčiti sredstva tudi za preprečevanje izključenosti na vseh področjih. V okviru sodelovanja z Evropsko komisijo mislim, da je pomembno upoštevati to, kar pravi komisar Barnje, ki je mimo grede pristojen tudi za MSP-je. To naj bi bil torej, tisti kraj, kjer bomo v letu 2020 našli 5 milijonov novih delovnih mest, skratka, ali so tu elementi, ki bodo služili točno temu, torej izboljšanju dostopnosti do teh trgov, vključno z osebami, ki so zaradi svoje starosti, zaradi določenih disfunkcij, eh, izključeni iz tega. Projekt eh, teh socialnih zadrug je zelo dober. Imamo pobude, vemo, kdo to zna in so ljudje, ki to znajo in želijo storiti. Ampak včasih je potrebna samo majhna finančna spodbuda takšnim projektom, da ti potem na lokalni ravni lahko resnično pomagajo pri reševanju ne vseh problemov, ampak lahko vsaj na nek način nakažejo pravo smer. Senator Augustin je povedal, kako veliko denarja na polskem eh, dajemo za socialne transferje. Ampak če bi stvar postavili na glavo in če bi podporali, eh, podpirali to vrstne zadruge, da bi torej ljudem dali trnek na mesto ribe, mislim, da bi bila morda stvar boljša. To je torej moja glavna skrb, to, kar poslušamo, finančni trgi in njihova občutljivost na to, kar počne Evropska unija in kar počne države članice, to je nekaj, kar ne sme zamegliti pomena našega dela in to je, da je vse namenjeno ravno ljudem, družbi. Hvala lepa. Besedo predajam gospodu Saju iz eh, portugalskega parlamenta. Senjor prezident, senjor... Spoštovani predsednik, gospod minister, gospod eh, komisar, dragi kolegi, predem prejemam na, predem na bistvo, bi želel povedati, da sta ta dva dneva jasno pokazala, da je zelo pomembno, da se prisluhne zaradi pluralnosti v Evropi tudi predstavnikom nacionalnih parlamentov. Tudi zaradi tega, ker imamo različne eh, izzive, tudi različne izkušnje in skupaj moramo najti tudi različne odgovore. V teh dveh dneh smo se v glavnem osredotočili na razpravo o politikah, ki podpirajo vključevanje mladih na trg dela. Govorili smo o staranju prebivalstva, o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, o vključevanju starejših žensk na trg dela in podobno. Da bi ohranili evropski socialni model, pa bomo potrebovali finančna sredstva in to veliko teh. Jasno pa je, da moramo ugotoviti, kakšna naj bo prihodnost evropskega socialnega modela in kako jo lahko finančno podpremo. Sem član portugalskega odbora za zaposlovanje in socialno politike. Eh, mi govorimo o tem, kako bi podaljšali delovnik, kar pomeni, da bo to vplivalo tudi na delovne razmere. Na splošno vidimo tudi, da prihaja do zmanjševanja sredstev na področju izobraževanja in javnega zdravja. To pa je zelo pomembno za to, da bi omogočili vključevanje mladih na trg dela in tudi, da bi omogočili aktivno eh, staranje. Potrebno je torej podpreti kohezijske politike, zato da bo se ohranil evropski socialni model. Eh, vendar to je treba narediti tudi skozi vsakodnevne odločitve, ki se odvijajo, ko se v glavnem odločamo o zmanjševanju eh, sredstev. Zato moramo sprejeti jasno odločitev, ali si želimo evropski socialni model, eh, si želimo, da, ta ohrani, da se ta ohrani in da ta temelji tudi na načeljih, ki so navdihnila evropski projekt. Glede na težave vezane na rodnost v Evropi se moramo vprašati, kako bomo lahko zagotovili sredstva, dokler se ne oživi naše gospodarstvo, kako lahko ohranimo, ohranimo naš socialni model, kako ga lahko financiramo. Po mojem mnenju, lahko v tem trenutku ta model obdržimo in ga obdržimo tudi v prihodnje, zato pa moramo sprijeti določene politične opcije in to ne mudoma obstaja velika potreba in nujnost po sprejemanju političnih odločitev. Evropska komisija in eh, Evropski svet nam morajo tudi predati jasno sporočilo, da bodo za to dejansko poskrbeli. Najlepša hvala. Sedaj pa predajam besedo. Ministru za eh, komisarju. Very... Eh, najlepša hvala za besedo. Opravičiti se moram zaradi tega, ker uh, se moram odzvati zelo na kratko. Uh, žal uh, se je ta plenarna seja zavlekla in uh, tudi takoj moram iti na drugo zasedanje, kjer bomo govorili o neenakostih. Na vsak način pa. Eh, naj se odzove na to, kar je povedala gospa Bauer, ki je govorila o tem, kako pomembno je, da se naslovijo neenakosti v trenutnem evropskem stanju. Še posebej je pomembno, da tega ne prepustimo eh, tistim, ki sprejmajo gospodarske in finančne odločitve, s katerimi poskušajo reševati vsakdanje težave. Eh, pri čemer ne upoštevajo socialne razsežnosti. Mislim, da je strategija Evropa 2020, ki je bila v glavnem danes komentirana pozitivno, tista, ki vsebuje zelo jasne eh, cilje in tudi instrumente, ki ne le omogočajo zdrževanje evropskega socialnega modela, ampak tudi njegovo okrepitev, tako da se dvigne stopne zaposlenosti in tudi zmanjša revščina. Težava pa je, da e, smo se e, tudi znašli v dožniški krizi, v finančni krizi, zato e, se bomo ta teden odločali o pomembnih vprašanjih eh, in vprašanje je, ali bomo finančno krizo razrešili tako, da eh, se bo lahko ponovno obnovila zmožnost rasti v državah, to pa bo potem omogočilo tudi kohezivnost evropskega socialnega modela. Eh, Ta teden uh, se ne govori le o ohranitvi valute, o ohranitvi evra, govorimo o ohranjevanju in o tem, ali smo zmožni obdržati naš socialni meto, uh, model. Vendar pa moramo to pogledno reševati stvari na pravi način v Evropskem svetu. Nekdo je omenil, da je Evropa obsedena z deflacijo. To moramo jasno predeliti, zredi tega, ker to ni Evropska unija. Eh, je pa eh, to res za eno državo članico. Žal je to največja država članica, ki je v tem trenutku obsedena z deflacijo in ki v tem trenutku ne najde pravega makroekonomskega uh, Eh, odziva na obstoječo situacijo. In če se stanje čez konec tedna ne bo spremenilo, potem se strinjam, da so pred nami dodatne težave, s katerimi ne bomo rešili krize. Jasno je, da zgolj eh, disciplina, eh, sankcije in vrčevalni ukrepi niso dovolj. Zato, da bomo rešili to stanje, moramo omogočiti usklajeno delovanje med evropskimi institucijami, eh, pri tem pa mora odigrati pomembno vlogo tudi Evropska komisija. Razprava je pokazala, po mojem mnenju, da moramo narediti več, da lahko eh, razložimo, kakšen je namen večletnega finančnega okvira in kakšna je vloga strukturnih skladov znotraj tega. Podobno velja tudi za Evropski socialni sklad. Dejstvo namreč je, da predlagamo 20-odstotni eh, prak za ukrepe socialne vključenosti in eh, to eh, zaradi tega, ker ne podpiramo na ta način pasivnih ukrepov, ampak dejansko razmišljamo o tem, kako bomo eh, pomagali romskim skupnostim, kako bomo pomagali os invalidnim osebam, kako bomo pomagali vsem tem skupinam, da bodo vstopile na trg dela. Pomembno je tudi, da se podpira izobraževanje znotraj občutljivih skupin. Vse to je treba videti tudi v kontekstu kontekstu zaposljivosti v prihodnje. To ni nevezano na trg dela, to ni nevezano na zmožnost uh, evropskega gospodarstva za delovanje v prihodnje obstajajo tudi razni instrumenti, s katerimi podpiramo podjetništvo. To deluje recimo na Polskem. Eh, tam eh, so že vzpostavljeni določeni mehanizmi, ki so obradili sledove. Obstenem pa so tudi drugi eh, viri, še posebej v strukturni skladi, ki spodbujajo podjetništvo in podjetniške prijeme. To pa potem posledično ustvarja delovna mesta. In še posebej za mlade. Strenjam se namreč s tistimi, ki so dejali, da v tem trenutku je najbolj pereč problem nezaposlenost med mladimi. Eh, To je največji problem znotraj zaposlitvene politike in socialnih zadev Evropske unije. Spoštovane gospe in gospodje, lahko bi še govoril o številnih drugih temah, recimo lahko bi govoril o pokojninah. Um, to je področje, kjer pripravljamo belo knjigo, o kateri smo tudi razpravljali in ki uh, jo je tudi naslovila gospa Gormaj, ampak vseeno bi se tukaj želel ustaviti. Uh, Eh, lahko vam zagotovim, da bom eh, še vnaprej eh, tesno sodeloval z Evropskim parlamentom. Sodelovanje je že zelo dobro. Ehm, vedno so razprave tudi močno in koristno prispevali k mojemu delovanju. Najlepša hvala, komisar. Želel bi se zahvaliti vsem predstavnikom nacionalnih parlamentov in tudi Evropskega parlamenta za sodelovanje v tej razpravi. Sedaj pa predajam besedo ministru Vladislavu Kosinjaku Kamišu, ki je ministr za delo in socialno politiko na Polskem. Beseda je vaša. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lepa hvala vam vsem za vaše mnenja, izražene tekom današnje razprave in tudi za pripravo te razprave v okviru polskega predsedstva. Rad bi se zato zahvalil polskemu parlamentu za pripravo te konference o problematiki kohezije in eh, demografije. Gospa poslanka Bauer je izpostavila direktivo o porodniškem dopustu in polsko predsedstvo je dajalo velik pomen v sklajevanju družinskega in poklicnega življenja in uh, tudi pravnih, pravne ureditve materinskih oziroma porodniških dopustov. V Krakovu smo v oktobru imeli razpravo na to temo z ministri pristojnimi za socialno politiko sredstev za izmenjavo najboljših praks in rešitev na področju porodniških dopustov. No, upoštevajoč to razpravo v Krakovu, je polsko predsedstvo sodelovalo v plenarnem zasedanju v Evropskem parlamentu v razpravi, ki je potekala, kjer smo predstavili svoje mnenje, da svet ne bo sprejel 20-tedenskega v polni meri plačnega porodniškega dopusta, ampak z zadovoljstvom smo ugotovili, da je potek razprave v parlamentu nakazal določeno fleksibilnost in odprtost strani parlamenta. Pripravili smo poročilo, ki ga je svet prejel 1. decembra in po mojem mnenju so se države članice izrekli za nadaljevanje dela na tej direktivi, prav tako pa podpirajo konstruktivni dialog z Evropskim parlamentom. Kljub temu pa seveda tu je vtis, da je pripravljenost sveta na razpravo s parlamentom, na, na sklepanje kompromisov s parlamentom, odvisno tudi od tega, do kakšne mere bo parlament pripravljen sklepati kompromise. Številni ste omenjali upokojitveno starost. Glede na demografske razmere bi bila idealna rešitev za pokojninske sisteme najverjetneje uvedba takšnih javnih politik, ki bi se osredotočale na trg dela po eni strani in na najvišji možen kazalnik zaposlenosti po eni strani in na zagotavljanje najviše dejanske upokojitvene starosti. Ta, dejanski, ta dejanska upokojitvena starost je zakonska upokojitvena starost, potem možnosti eh, zgodnje ga umika z trga dela in pa stopnja zaposlenosti oseb. nad eh, upokojitveno starostjo. In to je povezano seveda tudi z odročnimi drugimi izzivi, s katerimi se je soočalo polsko predsedstvo, naprimer demografske razmere in pa posledice krize na javne finance. Tu bomo vsekakor verjetno aktivno sodelovali v nadaljni razpravi, ki jo bo prevzela potem Danska. Komisar je govoril o beli knjigi, ki bo objavljena v začetku januarja. Mislim, da je zelo pomembna naša vloga tu ta, da se tekom danskega predsedovanja ta tema obravnava prednostno. Kar zadeva vprašanja v zvezi z zaposlovanjem mladih in pa starejših, da bi na ta način dosegli cilje strategije EU 2020, o čemer so govorili številni izmed vas namreč, da bi imeli 54 odstotno stopne zaposlenosti do leta 2020. V ta namen je bistveno, da se izboljša stopne zaposlenosti mladih in pa tudi starejših. Kajte ni tako, da starejši jemljajo delo na mesta mladim. Senator Augustin je pozival k temu, da ne sprožamo neke vojne za delovna mesta med mladimi in starejšimi. In tu se zelo strinjam, na mesto te vojne sklenimo pakt, sklenimo dogovor za zaposlovanje. Poslanec Govoževski je tudi dejal, da je najpomembnejše ravno ustvarjanje novih delovnih mest in tu se popolnoma strinjam. Tam je gospodje vprašanje zaposlitev za mlade, je bila tema razprave na svetu in eh, mislim, da je pomembna izmenjava najboljših izkušenj med državami članicami EU. To je zelo pomembno. Veliko smo danes govorili o solidarnosti, o solidarnosti z velikim S. Kajti solidarnost ne more iti samo v eno smer. Gre za solidarnost eh, starejših z mladimi in mladih starejšimi. To je zelo pomembno sporočilo, mislim, da današnje razprave. Podarek je bil dan tudi na problem Evropskega socialnega sklada. Poslanka Jažovjetska je omenila pomemben pomen tega, da se spremlja koriščenje in pa predvsem učinkovitost sredstev Evropskega socialnega sklada. To mislim, da je še en pomemben pomen zaključek na današnje razprave. V zaključek eh, naj povem, da bi se rad zahvalil poslancem v Evropskem parlamentu, poslancem nacionalnih parlamentov za to razpravo in eh, kot je dejal poslanec Matijas iz eh, portugalskega parlamenta, je dejstvo, da odgovorni politiki razmišljajo ne le o naslednjih volitvah, ampak tudi v naslednjih generacijah. In mislim, da to velja tako za to dvorano, kot za dvorane nacionalnih parlamentov, kjer mislim, da je dovolj tako misleče. Hvala lepa, gospod minister. Besedo v zaključek predajam še predsedniku Evropskega parlamenta za zaključek. Hvala lepa. Dame in gospodje, ne bi se rad ponavljal gre za tematiko, ki je zelo aktualna. Želimo namreč preučiti tudi posledice krize in o tem smo zelo podrobno govorili. Govorili smo o brezposobnosti mladih, o tem, kako pomembno je, da se dosežejo cilji strategije EU 2020. Govorili smo o vprašanju internih migracij znotraj EU, kar pa ne rešuje splošno evropskih problemov. To lahko pomaga tu pa tam eni državi ali drugi, obenem škoduje eh, tretji. Tako da migracija od eh, zunaj, to je problem, s katerim se Evropa sooča že v zadnjih 40-50 let in tudi tu vemo, da to ni enostavno in da to ni nekaj enostavnega za reševanje. Težko je reševati probleme priseljencev, ki se s časoma povečujejo. Vprašanje eh, razmerje med mestom in vasjo, vprašanje reševanja socialnih razlik. Vse to so ključna vprašanja, ampak tudi tu, povemo si iskreno, ne gre za nekaj novega. Čisto na kratko povedano so zame v tem kontekstu nove tri stvari. Namreč, vprašanje, ali želimo ohraniti dosedanji socialni model, do kakšne mere ga je morda potrebno spremeniti in do kakšne mere je naša evropska civilizacija, ki je razvila ta model, Eh, sposobna preživeti z nekoliko drugačnim modelom. Ne bi zdaj šel v podrobnosti, kajti gre le za moje zaključne misli, ampak rad bi dejal, da imamo države na naši celini, ki imajo zelo močan socialni model in obenem izkazujejo zelo nizek javni dolg in praktično uravnotežen nacionalni proračun. Ne bom zdaj izpostavljal teh držav, ampak dejstvo je takšno. Tako da sem prepričan, da je možno rešiti in ohraniti naš socialni model, ampak to mora temeljiti na višji stopni odgovornosti za to, kar se počne v državah. To je naša prihodnost. Dve naslednji vprašanji, ki pa se pojavljata že nekaj časa, vendar ima ne pripisujemo zadostnega pomena. Zdaj v času krize pa so se ta vprašanja izkazala za dramatična. Gre za na eni strani starajoče prebivalstvo in pomen hitrega odgovora na vprašanje, kako rešiti probleme upokojevanja in pokojnin na našem na naši celini in kako zapustiti ljudi po 60, 65, celo 70 letu, če so eh, zdravi, aktivni, če želijo delati. In eh, na srečo imamo na naši celini vse dlje živeče posameznike. To je torej problem, ki ga ne moremo reševati drugače kot z vzpostavljanjem ustreznih pogojev dela in pa tudi z promocijo mhm, zaposlovanja starejših. Včasih ne vemo, kaj vse to pomeni in zato so odgovorne nacionalne, regionalne, eh, mestne oblasti. Na, po, na drugi strani tega generacijskega prepada pa imamo problem rodnosti. To je vse bolj dramatičen problem. To je bil pomemben problem pred 20 leti, ampak eh, tako važen kot je danes, eh, ta problem ni bil nikoli. Pomoč znotraj družine, usklajevanje, poklicnega in družinskega življenja. To je ključnega pomena, ker teh problemov ne bomo rešili, če tega enega samega problema ne bomo rešili. Veliko je bilo razprav na to temo, ampak treba je v to vključiti tudi očete, da bodo sodelovali pri eh, vzgoji otrok. To je enostavno reči, vendar pa ne tako enostavno eh, izvajati. In eh, to, ta enakopravnost, ki ni dana, kajti dejstvo je, da smo sicer enaki, ampak v realnosti očitno ne. In zato mislim, da moramo končno te stvari postaviti na enako uh, osnovo. In če o tem ne bomo pomislili, če o tem ne bomo razmislili, potem bomo, mislim, da izgubili več deset odstotkov našega prebivalstva in vzgajajo otroke, ki se posvečajo tem te aktivnosti in pogosto zato ne morejo uh, sodelovati aktivno na trgu dela, čeprav je to tako zelo pomembno. Tako da tu vidim te glavne probleme, s katerimi se sooča Evropa, ne glede na krizo, v kateri smo, ne glede na to, kako hitro se bomo eh, na to prilagodili in ne glede na to, kakšen bo odgovor 8. in 9. decembra na svetu, na katerega vsi čakamo. To so stvari, ki so res nujne, potrebne, ampak eh, demografskega problema, problema starajoče se, starajočega se prebivalstva, ne bo za nas nihče rešil in to bo aktualno tudi takrat, ko se bo ponovno začelo obdobje eh, blaginje v Evropski uniji. Čez dve, tri leta upam, se bo, da bo to nastopilo. Ampak tudi takrat bodo vprašanja da medgeneracijska vprašanja najpomembnejša in to je tudi najpomembnejši zaključek za me. Rad bi se vam vsem prav lepo zahvalil za sodelovanje v tej razpravi. Hvala, ker ste prišli v Brusel, eh, spoštovane kolegice in kolege Evropskega parlamenta. Hvala tudi vam za aktivno sodelovanje. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. V bistvu ste povedali to, kar sem hotel povedati jaz. Kar nekaj nepredvidenih stvari nas preseneča, ampak demografija je nekaj, kar nas ne more in ne sme presenečati in vemo, kaj nam je storiti. Tako da vemo tudi, da imajo nove države večje demografske probleme pred seboj, tudi z vedika interne migracije znotraj EU iz novih držav v stare članice. In eh, jasno je, da bo socialna politika obenem soočena tudi z gospodarsko situacijo. Ampak ne glede na to gospodarsko situacijo, ne glede na ekonomsko situacijo, bodo demografski problemi še vedno tu in treba jih bo reševati, ne glede na to, ali bomo evroobmočje obdržali ali ne, ne glede na druge probleme, je jasno, da bomo demografske probleme morali reševati. Jaz seveda si želim, da evroobmočje ostane, kajti če bo razpadlo, potem bomo brez dvoma imeli še večje druž, družbene probleme, kajti še manj bo sredstev za brezposelne, upadlo bo BDP. Vse to je jasno in mi na polskem se tega zelo dobro zavedamo, čeprav je Poljska dokaj lagodno uspela preživeti to krizo. Še vedno smo priča gospodarski rasti približno 4 odstotkov in nismo imeli negativne rasti. To je pomembno in eh, zato je tudi na Polskem bolj mirno kot eh, morda drugo, ampak eh, elite so seveda zaskrbljene in pripraviti se moramo torej na potrebne ukrepe. Tako, zdaj torej zaključujemo to skupno sejo. Še enkrat se za vsem zahvaljujem in besedo predajam gospej so predsedojoči, da uradno razglasi današnji sestanek za zaključen. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod predsednik eh, Buzek. Eh, predvsem vam se zahvaljujem za vzdržljivost, za zelo vsebinsko razpravo, za angažiranost pri razpravi o teh problemih, ki so za nas zelo pomembni. Sama osebna pa se zahvaljujem vsem tistim, ki so mnenja, da gospodarske probleme moramo razumeti kot probleme z imenom in primkom, da gre za probleme naših državljanov, naših držav, ki ste jih danes tu zastopili. Še enkrat torej hvala lepa in s tem zaključujemo današnje zasedanje. Hvala lepa. Dziękuję pani marszałek.